Good day. Bonjour a tous. Pozdravljeni. Lep pozdrav vsem. Dobro jutro, sedite prosim. Mislim, da je čas, da začnemo. Čaka nas predstavitev in sicer predstavitev o obnovitvi razprave o direktivi proti diskriminaciji. Čaka nas razprava, ki je zelo zanimiva, še posebej za odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Leta 2008 je komisija izdala predlog za direktivo sveta o izvajanju načela enake obravnave med osebami ne glede na veroizpoved ali prepričanje, invalidnost, starost ali spolno usmerjenost. Parlament je pozdravil ta predlog in Evropski parlament, še posebej naš odbor, se intenzivno ukvarja s tem dokumentom, še posebej Katalin Bautenweg, ki je bila poročevalka. Evropski parlament je v okviru posvetovalnega postopka 2. aprila 2009 sprejel svoje mnenje. Po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe decembra 2009 predlog sedaj spada v okvir 19. člena pogodbe o delovanju Evropske unije. To pomeni, da je v svetu potrebno, potrebno soglasje, temu pa parlament poda svoje soglasje in nov poročevalec v Evropskem parlamentu je gospod Raul Romeva Irueda. Zato bomo danes razpravljali o oceni učinka, ki je odpravila komisija pri pripravi pobude. Izkazalo se je, da čeprav je nediskriminacija ena izmed temeljih vrednot v Evropski uniji, se v praksi raven pravnega varstva za zaščito teh vrednot razlikuje med državami članicami in glede na razloge za diskriminacijo. ta dokument je v svetu torej blokiran na stopni prve obravnave. To ni presenetljivo, zato ker je to zelo občutljiva tema, ne glede na to, da si Evropski parlament zelo prizadeva za to, da bi našli rešitev. Zato Evropski parlament že večkrat poziva k temu, da bi se razprava ponovno začela, čeprav zaenkrat brez uspeha. Zato smo danes tukaj, da bi morda zagotovili nov zagon in z praktičnega vidika identificirali morebitne rešitve, tako da bi lahko ponovno obnovili razpravo o direktivi proti diskriminaciji. Razprava bo sestavljena iz treh delov. Najprej bomo imeli uvodni del, preučili bomo institucionalno, institucionalni vidik, komisija bo predstavila situacijo na področju direktive o boju proti diskriminaciji. Najprej bo govoril gospod Silvano Dordeja, direktor direktorata za enakost v Generalnem direktoratu za pravosodje pri Evropski komisiji. Pozdravljeni. Govorila pa bo tudi gospa Kjer Heselager, ki predstavlja dansko predsedstvo, prihaja pa z Ministrstva za socialne zadeve in vključevanje. Hvala torej danskemu predsedstvu, da ste se odločili sodelovati na tej predstavitvi, tej temu vodnemu delu bosta sledila še dve seji. Prva seja bo govorila o sedanjem področju uporabe in pomankljivosti zakonodaje o enakosti in nediskriminaciji. Odkrili oziroma govorili bomo o področjih uporabe in o izvajanju ter razlogih za diskriminacijo, zlasti v zvezi z razlogi navedenimi v 19. členu pogodbe o delovanju v Evropski uniji. Druga seja pa bo govorila o premostitvi ovir za dosego dejanske enakosti v Evropski uniji. Po vsaki seji bomo seveda imeli del za vprašanja in odgovore. Prosim vas, da si jih pripravite, zato da bomo lahko imeli plodno razpravo. Predlagam pa, da začnemo. Najprej bo dobil besedo poročevalec, gospod Rumeva I. E. Roeda. Podal bo vodne besede, preden dobi to besedo naša prva dva govornika. Izvolite. Hvala, gospod predsednik. Hvala tudi za to, da ste organizirali to predstavitev. Seveda ne govorimo sedaj prvič o tej temi, bojim pa, da, bojim pa se, da ne govorimo niti zadnjič. Moja uvodna izjava bo kratka, predvsem zato, ker ni kaj veliko za dodati k temu, kar govorimo že zadnja leta, ne le mesece. Močno smo že v zaostanku v zvezi s tem dosjejem. Želim pa vas opomniti na določene pomembne vidike. Vedeti moramo, kje smo in kako lahko dosežemo napredek. Jasno je, da določene države članice niso pripravljene ponovno obnoviti razprave o tej temi. To pa je tema, ki je ključnega pomena za temeljne pravice državljanov. Nekateri državljani preprosto niso vključeni oziroma nimajo kritja na področju zakonodaje v, v svojem vsakodnevnem življenju. Menim, da je to v nasprotju z načeli Evropske unije in da je to nekaj, kar bi morali rešiti. Zato je to tako pomembno in zato si Evropski parlament tako zelo prizadeva za napredek na tej temi. Mi predstavljamo evropske državljane, zato je naša glavna odgovornost, da ta problem rešimo in da se s to vrzeljo v evropski zakonodaji tudi spopademo. Tudi drugi vidik je ključnega pomena, namreč to protislove. Pravimo, da nekatere države članice že izvajajo to, kar si želimo videti na evropski ravni. In tega ne moremo razumeti. Namreč, če živimo v evropski skupnosti in si želimo, da imajo državljani iste pravice, seveda tudi iste obveznosti, ampak iste pravice, potem ne moremo dopustiti, da določene države članice omogočajo določene pravice, druge države članice pa ne. Zato, ker s tem diskriminiramo proti nekaterim državljanom, ki se želijo seliti iz ene države v drugo. In to je v nasprotju z načeli Evropske unije. Zato od vseh upletenih, od vseh institucij zahtevamo, da ravnajo odgovorno, da si prizadevajo za obnovitev razprave in zato, da bi dosegli napredek. Kakor je povedal gospod predsednik, je Evropski parlament leta 2009 sprejel svoje stališče. ta parlament je opravil dobro delo in zelo veliko dela. Zadevo smo postavili na pravo pot. Več političnih skupin je doseglo sicer težek kompromis, ampak vseeno dosegli smo kompromis. Takrat je zadevo vodila Katalin Bautenweg in to je sedaj naša osnova. Naj podam le dva komentarja na to temo, kajti tudi to je zelo pomembno. Prvič, govorimo o svežnju. In tega svežnja, svežnja pravic, ne moremo razdeliti. To je ključnega pomena. Vključiti moramo vse, kar ni vključeno in preprosto ne moremo se začeti pogajati o tem, kaj je bolj pomembno od nečesa drugega. To ne gre. Svežen mora ostati v celoti in ne moremo ga razbiti na več delov. Drugič, Prav tako nam je jasno, da smo v preteklosti slišali argumente v povezavi z gospodarsko krizo. In to je samo pesek v oči, s tem se izogibamo temu, da bi se ločili, lotili pravega problema, namreč, da bi poskusili doseči napredek pri tej zakonodaji. Zato si želimo, da bi to preprosto imeli pred seboj, da bi o tem govorili. Sem poročevalec, zato sem predlagal, da bi organizirali to predstavitev. Spremljam namreč delo zadnjih predsedstev in problem postaja dramatično vedno večji. Ta mandat smo začeli s španskim predsedstvom. Povedati moram, da je bila njihova vloga tukaj zelo pozitivna. Srečevali so se z veliko težavami, ampak vseeno so poskusili govoriti o konkretnih problemih, ki so se pojavili. Imeli smo belgijsko predsedstvo, mađarsko predsedstvo in številna druga in zadeve so bile vedno slabše. Jasno želim povedati, da imam od danskega predsedstva zelo visoka pričakovanja, Zato sem želel imeti predstavitev v okviru danskega predsedstva, kajti vem, da so danci zelo zavezani k temu, da bi rešili zadevno vprašanje. Razprava je zame zelo pomembna. Kaj želimo doseči s to predstavitvijo? Danskemu predsedstvu želimo pomagati, da to vprašanje ohrani pri življenju. Želimo poskrbeti, da bi to ostalo na vrhu dnevnega reda razprav in da bi dosegli obnovitev razprave, kajti to je ključno vprašanje za nas in ključno vprašanje za evropsko družbo. Z dvema vidikoma se lahko tukaj ukvarjamo, po eni strani s komisijo, po drugi strani pa svetom. Svoj uvod bom končal tako, da podam vprašanja obema institucijama in na koncu govorov bomo imeli tudi del z vprašanji in odgovori. Komisija. Najprej vas moram pohvaliti za delo, ki ste ga opravili. Mislim, da je nujno, da še naprej opravljate delo, ki ga opravljate. In moje vprašanje je naslednje kaj delate kot komisija za to, da bi ponovno obnovili razpravo o tej temi in svet, kaj lahko kot Evropski parlament storimo, da vam pomagamo pri tem, kakšne pričakovanja imate za to, da bi dosegli napredek na tem dosegu. Sedaj pa vprašanje za svet. Najprej moram povedati, da zelo cenim prisotnost sveta tukaj, vem, da je dnevni red predsedstva vedno zelo natrpan in da se ni mogoče vedno udeležiti vseh zasedanj, ampak zelo pomembno je, da ste tukaj. Vem, da nekatere države članice zadevo blokirajo. Sem predstavnik evropskih državljanov in skrbi me pomankanje preglednosti pri tem procesu. To je zelo pomemben dosje, to je zelo pomembna zakonodaja, ki si jo državljani želijo. Zato bi si želel videti določeno mero odkritosti. Želimo si, da bi razprava postala javna, zato da bodo vsi vedeli, zakaj nekatere države članice nasprotujejo osnovnim delom zakonodaje. To si želim, da bi storili in da bi državljanom povedali, zakaj ne želijo, da bi njihovi državljani imeli pravice, ki jih imajo državljani v drugih državah članicah. Ali celo slabše, da preprečujejo, da bi državljani določene države članice imeli iste, drž iste pravice, kot jih imajo v svoji državi, če potujejo v drugo državo. To je problem, o katerem moramo govoriti. Zato je moja zahteva, moja prošnja svetu, da nam pomaga. Tukaj nagovarjam predsedstvo samo, zato ker vem, da jim je ta tema zelo pomembna. Moje vprašanje je torej, kako vam lahko pomagamo pri tem, da bi obnovili razpravo o tej temi. Naj bo to dovolj za uvod, seveda pa je še več tehničnih vprašanj, ki nas čaka, ampak o tem lahko govorimo kasneje. Hvala. Hvala lepa gospod poročevalec Romeva i Rueda, hvala za uvod v razpravo, sedaj bomo pa kar nadaljevali in sicer. Najprej bomo slišali več o institucionalnem vidiku. Najprej bo spregovoril gospod Aurel Ciobano Dordea, direktor direktorata za enakost pri generalnem direktoratu za pravosodje iz Evropske komisije. 10 minut, izvolite. Much, uh, če... Hvala lepa. Hvala lepa, poročevalec. Hvala za to, da ste organizirali to razpravo. Hvala tudi odboru Libe za to, da poskusite opozoriti na trenutno stanje in na stopnjo, na kateri je ustal ta predlog zakonodaje. Zelo dobro je, da imamo to razpravo. Zato, da bi poskusili najprej prisluhniti ne samo institucijam, ki so vključene v ta zakonodajni postopek, ampak da bi prisluhnili tudi zainteresiranim stranem, predstavnikom državljanov, kakšni so njihovi cilji glede tega zakonodajnega predloga. Dobro pa je tudi, da bomo slišali prave razloge, zakaj moramo doseči napredek pri tem dosegu v svetu in zakaj ga je treba sprejeti. Na začetku se želim vrniti nazaj v leto 2008 in o razlogih, zakaj se je komisija odločila, da poda ta zakonodajni predlog. Namreč zapolniti moramo zakonodajno vrzel. Imeli smo, oziroma sprejeli smo zakonodajo EU za boj proti diskriminaciji na osnovi starosti in etničnega izvira, izvora. Zagotavljali smo naprimer dostop do storitev, ampak zaščita pred diskriminacijo na podlagi verozpovedi, prepričanja, starosti, invalidnosti in spolne usmerjenosti pa je vključena le na področju zakonodaje. Imeli smo torej tri cilje. Vsi ti cilji so povezani s tem, kar je Evropski parlament parlament in poročevalec pravkar že poudarjal. Namreč vse je namenjeno pravni zaščiti proti diskriminaciji, ki jo morajo imeti na voljo državljani Evropske unije in še več, ki jo morajo imeti na voljo vsi prebivalci, ki živijo na območju držav članic. To je zelo pomembno. Govoriti je mogoče celo o skupnem prepričanju in skupnem namenu za to, da bi dosegli napredek med komisijo in parlamentom. Zagotoviti moramo pravno zaščito proti diskriminaciji na področjih, kjer mi, komisija, organe za enakopravnost, organe držav članic in Evropske parlamenti dobivamo pritožbe. Naprimer, diskriminacija proti muslimanom v hotelu, norčevanje v šolah, eh, zavarovanje za starejše pri potovanjih in tako naprej. To so torej dejanski ljudje. Prav tako smo želeli razširiti pravice invalidov in kot obveznost uvesti to, da je treba zagotoviti namestitev. To ni nič novega, to so vse obveznosti, ki so jih države članice sprejele pri tem, ko so ratificirale konvencijo Združenih narodov o zaščiti invalidov. In še nekaj je zelo pomembno, to je tretja točka, namreč interesi in pravna zaščita, ki jo morajo imeti na voljo posamezniki, zato da bi se kaj naučili iz izkušenj držav članic na tem področju, tistih, ki so presegle trenutne zahteve in ki nudijo zaščito proti diskriminaciji na osnovi veroizpovedi, spolne usmerjenosti ali starosti na drugih področjih, ne samo na področju zaposlovanja. Primerov za to imamo več. To so tako države članice, ki podpirajo ta zakonodajni predlog in tudi države članice, ki nasprotujejo temu zakonodajnemu predlogu. Združeno kraljestvo, Belgija, Švedska in tudi Nemčija. Še naprej smo prepričani, da potrebujemo to direktivo zato, da zagotovimo ustrezno zaščito proti diskriminaciji v Evropski uniji. Diskriminacija na osnovi veroizpovedi, spolne osmerjenosti, invalidnosti ali starosti je preprosto nespremljiva v evropski družbi. Smo v Evropski uniji na začetku 21. stoletja in mislim, da bi morali zaščito razširiti tudi onkraj samo trga dela. Za direktivo o rasni enakosti in tudi direktivo o enakosti na področju zaposlovanja, imamo dobre izkušnje in iz tega smo poskusili potegniti dobre lekcije, zato ne vidimo razloga, zakaj bi ta zakonodajni predlog moral končati kakorkoli drugače kot v preteklosti. Kakšno je trenutno stanje, če slučajno, to ni bilo jasno od uvodnega govora gospoda Rumeve in Ruede. Vsi vemo, da je trenutna blokada posledica političnega nasprotovanja določenih držav članic. Večina držav članic v svetu podpira ta zakonodajni predlog, ampak pravna osnova v pogodbah, pravi, da mora svet tukaj doseči soglasje, če naj bo ta dosje sprejet. Žal, zaenkrat še ni bilo mogoče začeti razprave z to manjšino, ki zadeve blokira v svetu. Komisija v zadnjih letih poskušanj z različnimi predsedstvi in drugimi razviti možnosti za to, da bi spet odprli razpravo. Govoriti želimo o pomembnih argumentih v zvezi z tem zakonodajnim predlogom in z državami članicami v svetu smo prav tako poskušali odpreti dialog za to, da bi rešili tehnične probleme, na katere smo naleteli v zvezi z posameznimi določbami pri tem zakonodajnem predlogu. Namen pa je, da bi rešili mite v zvezi z določenimi vidiki, naprimer z vsebino, z pravnimi posledicami in z socialnimi ter gospodarskimi posledicami, ki naj bi jih ta predlog imel. Zato, da bi pripravili teren za trenutek in upamo, da bo ta trenutek prišel k malu, ko bo svet lahko pokazal dovolj politične volje vseh svojih držav članic in da bo pripravljen sprejeti ta zakonodajni predlog. Dobro smo sodelovali z več predsedstvi, tudi z mm, francoskim in švedskim predsedstvom. V okviru teh dveh smo poskušali rešiti uh, Temeljno vprašanje v svezi s to direktivo, naprimer zapleteno vprašanje področja uporabe in omejitev pristojnosti Evropske unije na področjih kot sta socialna zaščita in izobraževanje. S španskim in mačarskim predsedstvom smo mm, poskušali rešiti vprašanje v zvezi z invalidnostjo, dostopnostjo in razumno namestitvijo Določene države članice so proti temu zakonodajnemu predlogu, pa vendar se zavedajo, kako pomembne ekonomske posledice bi imelo eh, reševanje teh vprašanj. Z belgijskim predsedstvom smo delali na področju finančnih storitev in mm, nastanitev. Tudi to so zelo tehnični vidiki. S polskim predsedstvom so dosegli napredka, napredek v zvezi s tem, da eh, se borimo proti diskriminaciji na osnovi starosti. Tudi kar zadeva veljavo direktive za mladoletnike in tudi pri tem, kako zavarovalnice očinjajo starost kot faktor tveganja. To v skladu z eh, sodbo, ki je bila sprejeta marca 2011 na Evropskem sodišču, To je tisti znani primer testaša. Z lanskim predsedstvom pa še naprej delamo na temi starosti, to je zelo pomembno v zvezi s temo socialne zaščite. Veseli nas, da so vsa predsedstva uvidela, kako pomembno je slediti tej poti, zato da bi dosje ostal vem, aktualen, ampak to z vsebinskega vidika, ne samo z birokratskega vidika. Naš namen je, da bi razrešili mite in nesporazume in da bi poskusili pojasniti določbe za tisti čas, ko bo čas primeren temu, da bo svet lahko podal svoje soglasje in sprejel ta zakonodajni predlog. Strinjamo se tudi s pristopom Evropskega parlamenta, kakor ga je predstavil poročevalec, v zvezi s tem, da moramo obdržati celovitost tega zakonodajnega predloga. Imeli smo določene poskuse za to, da bi zmanjšali področje uporabe in da bi našli sku najmanjši skupni imenovalec. Ampak temu bi se morali izogniti. Zaenkrat nam dobro uspeva. Ostajamo pri izvirnih ciljih in poskušamo doseči ambiciozen cilj, tak cilj, ki bo izpolnil pravice in interese posameznikov, ki živijo v Evropski uniji. To je za komisijo nekaj, preko čemu če se ni pripravljena odpovedati in zavezana je k temu, da ohrani celovitost tega zakonodajnega predloga. Sveda smo na tehnični poti, tako rekoč, s svetom. To je mogoče minimizirati, S tem lahko upravimo tako, da rečemo, da so to samo tehnični vidiki in da tukaj ne gre za velika politična vprašanja. Vendar naše mnenje je, da če bomo dosegli napredek na področju tehničnih vprašanj, da bomo dosegli nekaj zelo pomembnega. Ostaja določeno sporna vprašanja, morda bo potrebna politična volja, da bi ta vprašanja rešili, ampak potrebujemo pa te tehnične mm, razjasnitve, Moram pa povedati tudi, da napredek na tehnični ravni ne bo prepričal tistih držav članic, ki imajo bolj temeljne pomisleke proti temu zakonodajnemu predlogu in ki imajo politične pomisleke. Kaj lahko tukaj storimo? Glede na to, da je v svetu potrebno soglasje, moramo imeti pragmatičen in modr pristop. Mislim, da bi si še naprej morali prizadevati za to, da dosežemo napredek na tehnični ravni, vsaj dokler političnega kompromisa ni na vidiku. Ampak mislim, da moramo vse eno poskušati najti zagon za sprejeti direktive same. Zato so razprave, kot je ta, ki jo imamo v Evropskem parlamentu, pomembne. Takšne razprave bodo pomembne tudi v bližnji prihodnosti. pritisk poslancev na njihove vlade v zvezi z doseganjem napredka tega, na področju tega zakonodajnega predloga je prav tako zelo pomemben. Tudi zainteresirane strani morajo pritiskati ne samo na svet, ampak tudi na posamezne države članice. Nežen pritisk in dialog med oblastmi v državah članicah z drugimi oblastmi v drugih državah članicah, tudi to je zelo pomembno. Čas teče in to ima včasih negativne posledice, včasih pa to spremembe vodijo tudi v spremembe eh, pri vladah in morda lahko tako dosežemo napredek. Zato so jasna stališča Evropskega parlamenta in zainteresirane strani zelo pomembne. Komisija si bo po svoje prizadevala za to, da bi ohranili pritisk. Obenem pa se bomo pripravljali na to, da bi zagotovili vse pogoje za sprejetje, ko se odpre ustrezno eh, okno priložnosti oziroma ko se pojavi priložnost za to, da bi zakonodajni predlog tudi sprejeli. Na koncu, gospod predsednik, želim povedati, da bo komisija še naprej podpirala eh, vsa predsedstva in si prizadevala za reševanje posameznih tem tehničnih vprašanj, ki jih lahko rešimo. Hvala. Mrs. Najlepša hvala. Sedaj pa dajem besedo gospe Annemete Kjer Heselager, ki bo govorila v imenu danskega predsedstva. Deset minut imate na voljo in prosim, da se držite tega časa, da bomo lahko potem prišli na prvi krok vprašanj in odgovorov. Izvolite. Najlepša hvala. Hvala predsedniku odbora, gospodu Lopesu Aguilarju, pa tudi poročevalcu za to direktivo proti diskriminaciji, gospodu eh, Raulu Rumeviru. Hvala za povabilo. Vesela sem, da tudi vi menite, da je ta zakonodajni predlog eh, zelo pomemben. Hvala tudi predstavniku komisije za uvodne izjave. Ne vem, če bom lahko porabila vseh deset minut, ki ste mi dali njih na voljo, ampak eh, če jih ne bom, bo to dobro za vprašanje in odgovori. Sam spremljam ta predlog vse od leta 2008, ko je komisija pripravila predlog te direktive. Sledila sem dogajanju v zvezi s tem dosjejem tudi v času drugih predsedstev. Strinjam se s tem, kar sta rekla poročevalec in predstavnik eh, komisije do sedaj. Dansko predsedstvo ta predlog od vsega začetka pozdravlja, kajti pri nas menimo, da je to zelo pomemben zakonodajni predlog. Pomembno se nam sti, da se lotimo diskriminacije eh, v zvezi z različnimi razlogi. Veliko delegacij je na vsem začetku že pozdravilo ta predlog. Od leta 2008 je večina delegacij poudarila vedno znova, kako pomembno je enako obravnava, to je del socialnih vrednot Evropske unije. Dosti krat pa povdarjajo tudi, kako pomembno je ta predlog povezati z Evropsko eh, konvencijo o osebah eh, z invalidnostjo. Sveda veste, da obstajajo nekatere delegacije, ki imajo splošne pridržke, o tem sta govorila predstavnika komisije in poročevalec, kajti menijo, da ta predlog krši nacionalne pristojnosti v zvezi z celo vrsto načel, naprimer načelo subsidijarnosti, načelo sorazmernosti in tako naprej. Vstajajo pa tudi druge delegacije, ki so izrazile svojo zaskrbljenost ali pomankanja pravne varnosti, ko gre za posamezne določbe tega predloga. Dansko predsedstvo No, naj začnem drugače. Že v času polskega predsedovanja smo začeli delati na področju starosti kot razloga za diskriminacijo. Eh, o tem smo se pogovarjali z komisijo in komisija je poslala ustrezni vprašalnik državam članicam v zvezi z eh, starostjo kot razlogom za diskriminacijo. Ko smo prevzeli predsedstvo, smo se odločili, da bomo sledili uh, Eh, stališču in eh, metodam dela polskega predsedstva, kajti ta predlog se nam je zdel dober. In eh, v času našega predsedovanja poskušamo doseči napredek. Seveda smo realni, kar zadeva napredek, ki ga bomo dejansko dosegli. Torej sledili bomo koraku polskega predsedstva, ko gre za starost kot razlog za diskriminacijo, o katerem je govoril gospod Čoban od Ordeja. Torej, sedaj bomo delali na tem dosjeju. Upam, da bomo prišli čim dlje. Poročevalec eh, Romeva Ereda je postavil dve vprašanji svetu. Prvo se nanaša na pomankanje preglednosti. Čež, da so sestanki delovnih skupin zelo zaprti, nekatere države članice so za, druge so proti temu predlogu, ampak nismo pripravljeni razkriti imen tistih, ki so proti. Sama osebno menim, da je ta razprava v svetu bila dosti eh, odprta. Vsakih šest mesecev dobite poročilo in eh, včasih imam občutek, da ti dokumenti eh, zelo hitro pridejo tudi do vseh zainteresiranih strani. Po našem mnenju, torej, kar zadeva razpravo o tem predlogu, eh, vlada odprtost in preglednost. In S tem, da smo danes tukaj, poskušamo dokazati, da je naša želja, da bo razprava o tem dosegla čim bolj pregledna. Uh, Drugo vprašanje je bilo, kako lahko Evropski parlament pomaga svetu pri deblokiranju te razprave. No, to je zahtevno vprašanje, naj odgovoriti ni enostavno. Eden od načinov je, da se zauzemate za ta predlog čim bolj in da nam eh, v razpravah pomagate pri iskanju rešitev, ki bodo spremljive za vse. Toliko torej za uvod in še enkrat hvala, da ste me eh, povabili na to predstavitev. Najlepša hvala. Hvala, da ste bili zelo jedrnati. Sedaj prihaja prvi krok eh, vprašanj in odgovorov. Gospod Ansiju bo prvi. Najlepša hvala, gospod predsednik. Mislim, da je jasno, da se moramo boriti proti diskriminaciji in ksenofobnemu uh, ravnanju v Evropski uniji. Gre za probleme, ki jih povzročajo skrajno desnič, desno usmerjeni politični eh, aktivisti, ampak ne samo ti. Glede na zadnje dogodke na nizozemskem, kjer je uh, stranka uh, svobode uh, Eh, sprožila poseben spletni portal, na katerem uh, se zauzemajo za uh, diskriminacijo in ksenofobijo, ni edini primer. Primere diskriminacije, ksenofobije doživljamo marsikje in zdi se mi, da gre za skupni problem, za nekatere skupne značilnosti. Namreč uh, odziv nacionalnih organov in držav je neustrezen, premalo odločen. Še en primer vam lahko navedem. Nizozemska vlada se enostavno ni odzvala in obsodila tega zelo agresivnega in eh, neustreznega spletnega portala. Še zlasti glede na to, da je stranka svobode v vladni koaliciji. Imam vprašanje, ali menite, da bi učinek vpliv te prihodnje direktive, ko bo sprejeta, na odzive nacionalnih organov resnično dober in, kako, in na to, kako eh, se bodo nacionalni organi uh, vključevali v zaščito človekovih pravic nasploh. Se vam zdi, da bo ta direktiva doživela pozitivni odziv in ali bo pomagala uh, pritisniti na nacionalne vlade, da se bosto, bodo ustrezno uh, eh, odzivali. To je bilo vprašanje za predstavnico uh, danskega predsedstva, sedaj pa vprašanje za gospoda Čobanu Dordeo. Zanima me, ali poznate stanje, ko gre za oceno nacionalnih strategij za vključevanje Romov. Zakaj vas to sprašujem? Zato, ker te nacionalne strategije o vključevanju Romov, vemo, morajo nacionalne vlade pripraviti. Že sedaj. In kdaj mislite, da bo komisija lahko pripravila celovito poročilo o odgovorih, ki jih bodo posredovale države članice, ko gre za vprašanje pravic Romov? Hvala. Hvala, gospod Ansijo. Gospod Klejs je naslednji, ki se je javil k besedi. Ja, dank u voorzitter. Um, is er vooral een vraag? Hvala, gospod predsednik. Najprej bi želel postaviti vprašanje. Preglednost, transparentnost je bila omenjena večkrat. Vemo, da nekaj držav članic nasprotuje sprejetju te direktive. In ni čisto jasno, katere so natančno te države članice. Uh, predstavnica danskega predsedstva je rekla, da obstaja tukaj preglednost. Morda bi bilo dobro sedaj imenovati, reči Bobu Bob. Mislim, da je treba natančno nas seznaniti s tem, kakšno je stanje stvari v svetu, katere so, sprašujem, države članice, ki nasprotujejo sprejetju te direktive in kakšni so argumenti, ki jih za to nasprotovanje te države članice uporabljajo. Moram reči, da se bojim, da ljudje nekoliko poenostavljajo te argumente. Pravijo, ja, hočemo to direktivo, ki jo bodo morale prenesti oziroma uporabljati vse države članice, ampak uh, tisti, ki se zauzemajo za direktivo, so dovolj jasni v svoji argumentaciji, tisti, ki so proti teh argumentov, pa ne poznamo. Ne vem, morda se ne zavedajo natančno problema diskriminacije morda želijo skrivati, kaj počenjajo v zvezi z politiko boja proti diskriminaciji doma. Zdi se mi, da smo prišli sedaj do kritične točke v teh razpravah in ta spletna stran stranke Svobode na nizozemskem je bila predmet eh, razprave tudi na plenarnem zasedanju v Strasburu. Vendar to je samo en košček v tem celem mozaiku, o katerem teče razprava. Med današnjo predstavitvijo mislim, da bi bilo dobro prisluhniti tudi proti argumentom za to direktivo. Vedeti moramo, kje so problemi, če jih hočemo rešiti. Če gre za nekatere druge pravice, recimo eh, pravico do izražanja svojega mnenja. Tukaj imamo recimo stroge Eh, politike vključevanja priseljencev in tukaj slišimo celo vrsto argumentov in mislim, da je tukaj nekaj več jasnosti potrebno. Hvala gospod Klejs. Še kdo v tem prvem krogu vprašanje in odgovoru? Poročevalec eh, Romeva i Rueda bi želel še nekaj reči. Hvala, kratek bom. Moje vprašanje svetu je naslednje. Komisija je danes dopovdne že povdarila, da večina, torej skoraj vse tehnične pomislike, ki so jih imeli in pravne pomislike, ki so jih imele nekatere države članice, je bilo moč do sedaj že razrešiti. Seveda je treba raziskati tudi vzroke morebitnih eh, eh, neskladnosti v eh, zakonodajni držav članic in te direktive. No, to so tehnične vprašanja. Ko bodo ta enkrat razrešena, katera se drugi argumenti, ki jih uporabljajo države članice, ki še vedno nasprotujejo tej direktivi? Bi želela oba prva govornika danes do povdne se odzvati na vprašanje. Nekaj vprašanje je bilo postavljenih neposredno v svetu. Gospa Heselager. Ja, hvala. Najprej vprašanja, ki se nanašajo na to, ali bo ta predlog spremenil uh, obravnavo diskriminacije pri uh, vladah držav članic. Sama sem prepričana o tem. Večina držav članic, kot sem rekla, meni, da je to pomemben predlog, ker je zapleten uh, predlog, ki bo imel daljnosežne posledice, pač toliko časa traja. Imel bo tudi vpliv ta predlog na nacionalno zakonodajo. Sama sem prepričana, da sprejetje te direktive bo imelo ogromen učinek, uh, na boj proti diskriminaciji. Ko se bodo enkrat države članice odločile podpreti ta predlog in ga začeti izvajati. Gospod Klejs je dvomil o moji trditvi glede preglednosti. Rekla sem, da so razprave sicer pregledne in nobena skrivnost ni, katere države članice nasprotujejo temu predlogu zaradi eh, načel sorazmernosti in subsidijarnosti, pa tudi zaradi pravnih posledic in nekaterih finančnih posledic, ki jih lahko ta direktiva prinese. Poročevalec Romeva Irueda. Ne vem, če smo resnično prišli že tako daleč, kot vi menite, kar zadeva tehnične zaplete oziroma vprašanja. Sama kot sem rekla, že v vodu sledim temu predlogu od leta 2008 in mislim, da še vedno obstaja nekaj nerazrešenih tehničnih vprašanj. Nismo vseh tehničnih problemov še razrešili, nismo še tako eh, daleč, da bi lahko rekli, da so samo še politični razlogi, ki so na poti sprejemu te direktive. Tehnični problemi so še vedno tukaj. In kot ste sami v uvodu rekli, poročevalec, na Švedskem, v Španiji. Spomnim se, ko sta ti dve predsedstvi prevzeli ta dosje, je bil nek eh, zagon, eh, entuzijazem bistveno večji. Takrat eh, je bilo bistveno več zagnanosti in želje, da se ta predlog pripelje na neko višjo raven. Od teh dveh predsedstv pa se mi zdi, da so nekoliko stvari zastale. Države članice se mi zdi, da imajo težave, ko se odločajo pri tem, kako hitro naj bi s temi tehničnimi zadevami napredovali in kako globoko naj bi šli. Torej, po pravici in pošteno povedano, gospod eh, Romeve in Irueda, nismo še tako daleč, kot ste ti menili. Uh, Ne sprašujemo se samo o tem, kakšne so politične posledice tega eh, predloga in niso samo politične posledice vzrok, za kar, eh, zaradi katerega nismo prišli dlje. Upam, da sem vam dovolj dobro to pojasnil. Predstavnik komisije. Hvala. Strinjam se s predstavnico sveta, ki pravi, da ta zakonodajni predlog, če bo sprejet, bo imel zelo pomembne posledice za življenje državljanov, za življenje posameznikov v Evropski uniji. In konkretno bodo imeli koristi državljanje od tega predloga. Večja bo pravna varnost, da ne rečem zaščita. Gospod Enšu, postavili ste eno vprašanje oziroma dilemo nekatere zadeve, o katerih ste govorili, vsekakor spadajo v okvir tega zakonodajnega predloga, če se bo uh, svet odločil, da ga podpre. Nekatere pa se nanašajo na okvirni sklep iz leta 2007 o uh, boju proti razlogom za ksenofobijo. To je še en zakonodajni inštrument, ki je tukaj relevanten. Ampak tudi določbe uh, Lizbonske pogodbe so tukaj pomembna. Obstaja nekaj okvirnih sklepov, ki še niso bili usklejeni z Lizbonsko pogodbo, zato bo komisija seveda eh, zasledovala ta predlog, z direktivo bi razrešili celo vrsto teh problemov in s tem bi lahko tudi eh, sprožili celo vrsto postopkov kršitve eh, zakonodaje Evropske unije. Gospodu Klesu mislim, da je predstavnica predsedstva že odgovorila. Razlogi, na katere se sklojcujejo države članice, ki nasprotujejo temu predlogu direktive, so predvsem v zvezi s subsidijarnostjo in sorazmernostjo. Pomeni, da politično se še vedno ni končal dialog ta vprašanja bo treba še razrešiti. S predsedstvom sveta se strinjam, ko to trdi, da nekatere tehnične zadeve je treba še razčistiti. To samo povdarja, kako pomemben je trenutek, v katerem smo se sedaj znašli. Komisija bo še naprej delala na obeh teh eh, plateh, ko bo seveda za to primern čas. Hvala. Če ni drugih vprašanj oziroma pripomb, potem pojdimo na prvo vsebinsko sejo, ki se bo nanašala na sedanje področje uporabe in pomakljivosti zakonodaje o enakosti in nediskriminaciji. Gre predvsem za listino Evropske unije to pomeni temeljne pravice v Evropski uniji, gre za direktive Evropske unije in gre za sodno prakso z tega področja Evropskega sodišča. Dobro. Sedaj si najprej oglejmo, kakšno je sedanje področje uporabe in pomankljivosti te zakonodaje. Zlasti, ko gre za razloge za diskriminacijo, ki so navedeni v 19. členu PDEU, torej pogodbe o delovanju Evropske unije. Govorniki, eh, ki smo jih predvideli, so razen gospoda Olivija de Šuterja vsi tukaj. Žal gospod Olivije de Šuter ni mogel priti. Imamo tri govornike. Gospod Ioannis Dimitri Kapulus. Dimitra Kopulus se popravlja predsed... Ja, yes, please. Mr. Ioannis. Torej, gospod Dimitra Kopulus, ki prihaja iz Agencije EU za temeljne pravice, on je vodja enote za enakost in državljanske pravice, potem je tukaj gospa Izabel Šopan, ki prihaja iz Evropske mreže pravnih strokovnjakov z področja boja proti diskriminaciji in gospod Pierre Bosson, ki je direktor socialne platforme. Tri govornike imamo torej v tej prvi seji. Ta prva seja naj bi trajala skoraj dve uri, tam nekje do 10.40 ure. Potem okoli 20 do 11 bomo začeli z drugim krogom vprašanj in odgovorov. Začnimo torej s prvim govornikom, to je gospod Joannis Dimitra Kopulos. Deset minut imate na voljo. Najlepša hvala. Gospen gospodje, hvala, da ste povabili agencijo EU za temeljne pravice na to razpravo o tem, kako izboljšati pravne inštrumente Evropske unije za enakost, enakost in za boj proti diskriminaciji, ko gre za temeljne pravice na podlagi načel iz 19. člena PDEU in člena 21. temeljne eh, listine o pravicah. Danes eh, obstaja direktiva o rasni enakosti, ki zagotavlja zelo širok okvir za boj proti diskriminaciji na podlagi rase, etnične pripadnosti in podobno. Potem imamo direktivo o enakosti pri zaposlovanju in eh, direktivo o enakosti spolov ter eh, enakosti dostopa do blaga in storitev za vse. Ta predlog direktive Evropske komisije bi predstavljal neke vrste uh, celovit pristop k vsem tem zadevam. Naša agencija je zbrala celo vrsto podatkov, sam bom govoril o starosti, spolni usmerjenosti in invalidnosti kot eh, vzrokih za diskriminacijo. Leta 2009 je agencija pripravila poročilo o diskriminaciji na podlagi spolne usmeritve in eh, spolne identitete. Eh, ta um, raziskava je pokazala, da gre za um, nadlegovanje in neenakopravnost za celo vrsto pripadnikov skupine LGBT, torej lezbike, geje, biseksualce in transvestite. Eh, naša študija je, je pokazala, da je leta 2009 bilo 16 eh, pri odstotkov pripadnikov LGBT, ki so razmišljali o samomoru zaradi nadlegovanja, ki so mu bili izpostavljeni eh, in sicer na Danskem. V Združenem kraljestvu je študija leta 2008 pokazala, da je več kot polovico vseh anketiranih prikrivalo svojo spolno usmerjenost, še zlasti pa je pokazala ta študija, da v šolah so tisti, za katere obstaja zaznava, da so eh, pripadniki LGBT, so izpostavljeni ogromnemu problemu nadlegovanja. Potem na finskem je študija leta 2011 ko gre za diskriminacijo v izobraževanju, pokazala, da 36 odstotkov vseh anketirancev bilo izpostavljenih eh, neke vrste nadlegovanju v šolah zaradi njihove spolne usmeritve. usmeritve. Torej, gre za neke vrste nevidni problem, ko morajo nekateri skoraj da se boriti za preživetje in sicer tako, da sprikrivajo svojo usmerjenost, prepričanje in tako naprej, da uh, jih ne bi nadlegovali. Teh eh, zaradi spolne usmerjenosti eh, ne, primerov ne, diskriminacije je torej vedno več ampak eh, cela vrsta držav članic je ugotovila, da je treba zakonodajo izboljšati. 18 jih je razširilo svojo zakonodajo in vanje vključilo tudi spolno usmerjenost. 20 držav članic pa je ustanovilo posebne organe za enakost, ko gre za spolno usmerjenost. Eh, strokovnjaki mm, Evropske akademske mreže za eh, boj proti diskriminaciji na podlagi invalidnosti, to je mreža ANED, je pripravila leta 2011 posebno poročilo. Šlo je za poročilo z naslovom Vključujoče izobraževanje za mlade invalidne osebe v Evropi. Šlo je za eh, študijo, ki so jo opravljali v srednjih šolah in študija je pokazala naslednje. V Združenem kraljestvu je 15 odstotkov invalidnih eh, študentov eh, doseglo najvišjo stopnjo izobrazbe v primerjavi z nekaterimi drugimi državami je, bilo, je bil ta rezultat bistveno boljši. V Avstriji se je študija pokazala, da veliko invalidnih mladih oseb ne dokonča šolanja, bistveno več, kakor je eh, to število med eh, neinvalidnimi osebami. Cela vrsta eh, razlogov je tukaj bila za eh, takšne podatke. Varuh človekovih pravic iz Bolgarije je v svojem letnem poročilu za leto 2010 eh, povdaril, da še vedno eh, invalidom niso dostopni eh, cele vrste upravnih zgrad, bolnišnic in javni prevoz. Leta 2010 je vrhovno upravno sodišče Bolgarije potrdilo de, odločitev komisije, da je v Ministrstvu za izobraževanje treba izboljšati napore za enak dospo, dostop do šol, do bolnišnic, do javnega prevoza za otroke s posebnimi potrebami. Tudi eh, Romunski eh, državni svet je eh, začel s posebnim postopkom, in uh, uh, izboljšal svojo zakonodajo. V letu 2011 je cela vrsta držav članic eh, uvedla spremembe v svoji zakonodaji, nove pobude so uh, sprejele, da bi se uh, bolje zopastavile diskriminaciji zaradi invalidnosti. Veliko tega se je zgodilo tudi kot posledica direktive o enakosti pri zaposlovanju, pa tudi zaradi konvencije o pravicah oseb z invalidnostmi. Naprimer, Španija je nov zakon sprejela avgusta 2011 in je uskladila svojo zakonodajo za konvencijo, zlasti je izboljšala informiranje in tako naprej. Slovenija je tudi sprejela konec leta 2010 zakonodajo, ki prepoveduje diskriminacijo zaradi uh, invalidnosti, ko gre za uh, diskriminacijo strani javnih organov pri izvajanju njihovih pristojnosti. Ta zakon tudi zagotavlja enak dostop do blaga in storitev invalidnim osebam, kot tudi uh, odstranjevanje fizičnih, informacijskih in komunikacijskih ovir. Uh, ki, na katere naletijo invalidne osebe pri dostopu do tega blaga oziroma storitev. Tudi švedsko ministrstvo za eh, integracijo in enakost spolov je sprejelo poseben eh, memorandum eh, dopolnilo svojemu zakonu o prepovedi diskriminacije in ki bo izboljšalo dostop vsem, ne samo invalidom, do zdravstvenih in drugih storitev. Gospe in gospodje, torej gre za celo vrsto dejavnikov, ki jih včasih ne upoštevamo, namreč ko gre za diskriminacijo zaradi različnih razlogov. Leta 2011 je Svetovna zdravstvena organizacija v svojem eh, poročilu povdarila, da v vseh državah Evrope, tudi državah članicah Evropske unije, so zlasti starejši ljudje žrtev diskriminacije. Več kot 4 milijone jih je takšnih. Tudi takovana Evropska socialna študija je ugotovila, da se zlasti eh, starostniki zaznavajo diskriminacijo. Več kot 60 odstotkov anketiranih v Združnem kraljestvu in 40 odstotkov v povprečju v Evropski uniji ugotavlja, da je eh, diskriminacija zaradi starosti zelo velik problem. Torej, naj poudarim še eno uh, dimenzijo diskriminacije, ki jo včasih uh, zanemarjamo. Gre za večkratno in tako imeno medsekcijsko diskriminacijo. Kljub uh, spremembam na uh, trgu dela, kljub uh, socialnim sporazumom je še vedno uh, veliko dokazov za to, da zakonodaja za, za muja ko gre za odpravljanje večkratne diskriminacije, tako imenovani eh, primerjalni pristop eh, je tukaj neustrezen. Naša agencija je v zadnjih raziskavah ugotovila, da so zlasti eh, manjšine, recimo etnične manjšine, ženske, pripadniki eh, romske skupnosti, tisti, ki so najbolj ranljive skupine. Zaradi tega je treba razmisliti tudi o učinkoviti eh, možnosti zaščite pred diskriminacijo današnje dobe. Hvala. Right, right Hvala, bili ste popolnoma točni. Hvala. In zdaj predajam besedo gospe Izabel Šupa, ki ima deset minut časa, da predstavi delo Evropske mreže pravnih strokovnjakov z področja diskriminacije. Izvolite, beseda je vaša. Hvala, gospod predsednik. Po, povabili so me, da eh, spregovorim o um, stanju na področju prenosa dveh obstoječih uh, direktiv proti diskriminaciji najprej naj začnem zelo optimistično in na hitro predstavim nekaj zgodovinskih vidikov. Začelo se vse skupaj s kampanjo eh, skupine Starting Line v letu 1991. To je za, tu je šlo za pobudo eh, organizacije civilne družbe. V tej pobudi smo zelo dobro, so, so zelo dobro sodelovali tudi s komisijo pa tudi z eh, Evropskim parlamentom in skupaj smo dosegli eh, sprejetje direktive proti diskriminaciji. V začetku 90-ih let prejšnjega stoletja, eh, ko smo začeli govoriti o tej temi, ni nihče verjel, da se bo to dejansko zgodilo. Gospod Čeban je že povedal, da je treba izvajati pritisk, vendar ne le na svet, temveč tudi na posamezne vlade držav članic. To je naloga ne le nevladnih organizacij, temveč tudi, temveč tudi poslancev Evropskega parlamenta. Leta, okoli leta 2000 uh, eh, je, so bile razmere zato še posebej ugodne. Morda danes niso več, ampak mislim, da bomo spet uh, dosegli uspeh. Eh, cilj eh, zakonodaje proti eh, diskriminaciji je, je jasen. In eh, v letu 2000 smo se odločili uh, ustanoviti Evropsko mrežo pravnih strokovnjakov z področja diskriminacije. Naloga te mreže je spremljati prenos obeh uh, direktiv proti diskriminaciji. Na podlagi tega bi komisija na to odločila ali naj sproži postopke uh, zaradi kršitve uh, proti državam članicam, ki ne prenašajo um, obstoječe zakonodaje Evropske unije. Vemo, da obstaja kar nekaj primerov kršitev na tem področju. Večina eh, tega, kar zdaj govorim, je, eh, je plot eh, primerjalnih študij in vsako leto tudi izvajamo primerjalno analizo, um, na področju prenosa obeh direktiv proti diskriminaciji. Kako države članice prenašajo dis, um, direktive proti diskriminaciji, izbirajo različne pristope. Z, eh, recimo nekatere sprejemajo zakone proti diskriminaciji, ki so več, manj, več ali manj nek eh, prepis direktiv nekatere, nekatere države sprejemajo zakone proti diskriminaciji, ki eh, pokrivajo širše področje kot direktive. Nekatere izbirajo kombinacijo eh, zakonov po, o, diskri, o preprečevanju diskriminacije eh, več, eh, iz več razlogov in potem sprejemajo še posamezne zakone za, za, posebne, za posamezne, posamezne razloge nekatere sprejemajo eh, specifično zakonodajo in poleg tega še zakon o zaposlovanju, nekatere sprejemajo tudi nekatere upravne zakone, nekatere sprejemajo tudi zakonodajo na področju dela, vendar je eh, te zakone včasih težko uporabljati v praksi večina držav članice, članice sprejela en zakon, ki pokriva vse razloge za diskriminacijo. Od eh, sprejete direktiv smo že opazili določen napredek. Velike države, ki že dolgo poznajo zakonodajo na področju eh, boja proti diskriminaciji, eh, si zdaj prizadevajo da bi eh, združili različne zakone na tem področju, ki so jih sprejeli v preteklosti. In potem eh, želijo eh, kombinirati in združiti vso to zakonodajo, ki pokriva raz posamezne razloge. Recimo na, nizoz na nizozemskem eh, so zdaj v tem procesu. Pa poglejmo, kakšne razloge pokriva ta zakonodaja. direktiva sama ne eh, opredeljuje nobenih razlogov in tudi večina držav članic ni opredelila teh razlogov. Večina držav članic eh, je vključila v svojo zakonodajo vse razloge, ki jih omenjajo direktive. Govorimo o približno 20 eh, razlogih. Še pomembneje pa je, pa je povedati, da je večina držav članic razširila področje uporabe na druga področja zunaj zaposlovanja. Veliko držav članic je že sprejelo zakonodajo, ki, eh, ki zadeva eh, diskriminacijo iz različnih razlogov zunaj področja eh, zaposlovanja. Poleg tega so upoštevali tudi druge eh, okoliščine, eh, druge situacije in mnoge razloge za diskriminacijo. Rasna, direktiva o rasni enakosti eh, je recimo že samo po sebi zadevala veliko širše področje od zgolj zaposlovanja ne bom se spuščala eh, glede, v podrobnosti glede podlage. Povedati želim le, da je recimo povezava med eh, raso, etničnim poreklom, eh, veroizpovedjo zelo problematična, jo je težko opredeliti. Zakonodaja na področju diskriminacije zaradi rase um, je zelo različna po državah članicah in tudi raven zaščite je zelo različna po državah članicah. Kar zadeva veroizpoved ali prepričanje, um, ne obstaja neka definicija tega vidika. Največja kontroverznost na tem področju je vprašanje um, enakosti, um, direktive o enakosti in o tem, ali je. Ali je eh, pomembno, um, ali je treba zaščititi ljudi tudi na podlagi njihove, njihove spolne usmerjenosti, recimo um, pred delodajalci. Povečalo se je recimo tudi število Eh, primerov um, v sodni praksi, ki zadevajo zaposlovanje in um, versko izpoved, veroizpoved, recimo eh, izra, izraženje veroizpovedi uh, je postalo kont precej kontroverzno. V zvezi z invalidnostjo smo že slišali in tudi vemo, da je Evropska unija ratificirala konvencijo pa tudi sodna praksa, sodišče Evropske unije že opredeljuje ta, ta vprašanja. Večina držav ni nojno opredelila invalidnosti in eh, o tem govorijo predvsem v okviru zakonodaje o socialni varnosti, ne pa na področju eh, zakonodaje eh, proti diskriminaciji. Gospod Čuban je tudi že povedal, da, pra, da, da se izvaja veliko ukrepov za invalide. V praksi vidimo, da načelo um, razumnih prilagoditev uh, sicer obstaja, vendar se ne zagotavlja v enaki meri na vseh področjih. Razumne prilagoditve recimo uh, glede um, dela na določene verske praznike uh, je še vprašljivo. Uh, in le dve države članice sta doslej to vključili v svojo zakonodajo. Glede spolne usmerjenosti, še nekaj besed. To vprašanje je veliki ziv za veliko držav članic in um, zelo sporno vprašanje tudi včasih. Kot sem že omenila, je večina problemov eh, povezanih z um, vidikom zaposlovanja. Še eno problematično področje je zagotavljanje eh, družinskih eh, ugodnosti za eh, ljudi z različnimi spolnimi usmerjenostmi. Starost je še en razlog diskriminacijo in je, izziv, in je velik izziv, ker eh, veliko držav članic ni sprejelo zakonodaje na področju diskriminacije na podlagi starosti. Seveda obstajajo nekaj izjem vendar pa je veliko negotovosti v državah članicah glede eh, tega vprašanja. Eh, sodišče Evropske unije je bilo predloženo vprašanje v predhodno odločenje in veliko teh vprašanj je zadevalo pravzaprav eh, diskriminacijo na podlagi starosti. In eh, ta eh, večstranska, večpojasna diskriminacija eh, Eh, je vprašanje, zaradi katerega pozdravljamo predlog, da bi preambula eh, direktive sveta izredno govorila tudi o tej večplastni demokraciji. In še nekaj o eh, drugih vidikih diskriminacije, o predvideni diskriminaciji. O predvideni in povezani diskriminaciji ni izredno govora v predlogih direktiv. ne bom se spuščala podrobnosti glede eh, osebnih vidikov, tudi ne glede materialnega področja uporabe, temveč eh, se bom eh, osredotočila na eh, te vrzeli pri sprejemanju direktiv in izvajanju. Komisija je sprožila že več postopkov eh, glede, eh, krši, glede kršitev. zakonodaja, ki zadeva socialno varnost, eh, morda eh, lahko obravnava tudi vidike, ki ponekod niso urejeni v eh, zakonodaji proti diskriminaciji. Gre recimo za vprašanje eh, diskriminacije otrok iz rasnih ali etničnih manjšin, potem tudi za vprašanje zagotavljanja dostopa do blaga in storitev. in eh, to tistih, ki so na voljo javnosti. Vprašanje, ali torej eh, ta zakonodaja eh, velja le na področju storitev in blaga, ki so na voljo javnosti. Mm, koncepti, ki so pomembni tukaj, so recimo direktna diskriminacija. 20 držav članic je sprejelo um, opredelite nadlegovanje, kot je recimo omenjeno v direktivi. In večina držav je vključila različne koncepte iz direktiv. Še nekaj izjem od enake obravnave in naj omenim samo nekaj pozitivnih ukrepov. Recimo na nacionalni ravni govorim iz, eh, na podlagi informacij in lahko povem, da eh, niso vse države članice sprejele pozitivnih ukrepov na tem področju. Um, dva glavna razloga za te pozitivne ukrepe sta um, invalidnost ter uh, eh, rasna in etnična pripadnost. Naj na kratko omenim še um, družinske um, koristi in prejemke. Eh, vse več držav članic omogoča svojim eh, državljanom, da registrirajo svoje istospolno eh, partnerstvo. Pa vendar še zmerom velja, da v številnih državah članicah um, obstaja veliko omejitev na tem področju, na področju zaposlovanja recimo um, ukrepi, s katerimi bi lahko to uh, popravili, pravne sredstva in izvrševanje, um, so tisto, um, kar zaenkrat ostaje črka na papirju, bi pa bilo treba tudi izvajati. V večini eh, držav članic sicer obstajajo sodni in upravni postopki, eh, vključno z medijacijo in spravo druga točka, ki je zelo pomembna, je um, pravni status. Države članice se lahko same odločile, kako um, izvajajo to klauzulo na področju diskriminacije in zato obstajajo zelo različni vzorci v različnih državah članicah. Zelo pogosto sekundarna zakonodaja na nacionalni ravni eh, preprečuje eh, organizacijam in združenjem, da bi se eh, registrirala da bi, eh, da bi nastopil, da, da bi stala pred sodiščem eh, ali pred organi, ki jih ustanavlja recimo ministerstvo. Potem je še, tu še vprašanje dokaznega bremena. Le malo držav članic je doslej uskladilo svojo roditev z direktivo. Potem je vprašanje viktimizacije. Eh, zaščito je zaenkrat za eh, omogočena le na ravni eh, zaposlovanja, na drugih področjih pa še ne. In zadnje še sankcije in pravna sredstva. Eh, določeno je, da morajo biti zagotovljeni sorazmerni eh, in odvračani ukrepi na tem področju, pa vendar obstaja veliko razlik med državami članicami. V nekaterih državah članicah, eh, recimo, eh, ne zagotavljajo zadostnih pravnih sredstev v primerih diskriminacije. In eh, nekatere izrekajo sankcije v višini eh, niti ne neke poprečne mesečne plače. Eh, tako pravo na področju diskriminacije žrtve pogosto odvrača od tega, da bi sploh eh, eh, spregovorile o svojih težavah. tudi zelo težko je pridobiti neko povračilo za, za, te, za te težave, neko kompenzacijo. V, z vidika horizontalne direktive je zelo pomembno, da se je samo, samo pet držav članic odločilo, da omeni Eh, da vključi v um, področje dela organov za enakost samo um, rasno in etnično enakost, medtem ko je večina držav članic razširila eh, področje dela teh organov na številne druge razloge za diskriminacijo. Poleg tega je tudi eh, neodvisnost teh organov zelo različna po državah članicah, tudi učinkovitost, rezultati, ki jih dosegajo ti organi, se zelo razlikujejo. Spremeti je torej treba eh, eh, socialni državljanski dialog, spremeti delo teh organov, obveščati in zagotoviti potrebne vire in sredstva za delo teh organov. Za zaključek naj povem, da je torej večina držav članic eh, odločila, da razširi področje uporabe na področje zunaj zaposlovanja. In velika večina držav članic je to že storila. Pa vendar obstaja še nekaj vrzeli. Eh, to vidite na PowerPoint predstavitvi preprečiti je treba, da bi bili ljudje različno zaščiteni v različnih državah članicah. V začetku 1990-ih, ko smo začeli govoriti o tej zakonodaji, smo menili, da gre za uviro um, svobodi gibanja. Zdaj se je to spremenilo. Hvala. Hvala za to temeljito predstavitev. Eh, stanje na področju eh, diskriminacije z vidika Evropske mreže pravnih strokovnjakov. In zdaj predajamo besedo gospodu Pjehu Bosonu, direktorju socialne platforme, ki ima desetino časa. Dobar dan, um, sem torej Pierre Bosson, direktor socialne platforme, ki je ena največjih uh, mrež nevladnih organizacij v Bruslju. Uh, in, uh, se, in že kar nekaj let delamo na področju teh direktiv. Na tem področju ljudje že dolgo čakajo, da bi jim bile zagotovljene njihove pravice in v vseh svojih predstavitvah povem isto, potrebna je celovitost in skladnost ljudje se na različnih področjih soočajo z diskriminacijo v svojem vsakdanjem življenju. Vsak šesti evropejec je žrtev diskriminacije. Približno 200 ljudi je v eh, tem prostoru danes in eh, če pogledam, torej eh, gre za večinoma za predstavnike držav članic, In naj vam povem, zakaj vi ne bi smeli biti danes v tem prostoru skupaj z nami. Prvič, pripričan sem, da če bi že, bi, že bili izpostavljeni, če še ne bi bili izpostavljeni, se upravičujem, če bi bili že izpostavljeni diskriminaciji, verjetno ne bi šli na neko dobro univerzo, morda ne bi imeli te možnosti. Drugič, potem tudi ne bi, morda ne bi mogli dobiti eh, prenočišča ali strehe nad glavo tu v Bruslju. Tretjič, vaš iPhone ali BlackBerry bi lahko zdaj um, zvonil, ker um, bi vas klical ravnatelj šole, katero obiskuje vaš otrok, eh, ki bi bil podvržen nasilju, eh, nasilništvu med eh, sovrstniki. Eh, in potem morda tudi bi imeli težave pri eh, najemanju stanovanja, eh, ker bi vam vsak eh, najemodajalec zavrnil najemno pogodbo. Zato torej ni spremljivo, da že toliko let traje, da se ta dokument spreme. Namen zakonodaje je, ni, rešit, ni um, rešiti tega vprašanja čez noč. Enakosti ni mogoče zagotoviti čez noč. Treba pa je povedati, katere stvari niso sprejemljive. Vedeti, eh, omogočiti je treba osebam, ki so žrtve diskriminacije, da se temu zoprstavijo in zahtevajo, eh, da se stanje popravi. Z vidika enakosti je treba povedati, da, da smo pripričani, da so vsi ljudje, ne glede na razlike med njimi, upravičeni do enakih pravic. Zato pa je potrebna politična volja. Čigava? um, družbene nevladne organizacije podpirajo direktivo, komisija podpira direktivo, parlament podpira direktivo, sindikati eh, podpirajo direktivo, državljan, evropski državljani podpirajo direktivo. Vendar pa eh, smo danes že slišali, da nekatere države temu nasprotujejo. V zvezi s političnim ciljem sveta je treba povedati neke stvari. Nekatere države članice um, so se zauzemale za druge prednostne naloge. Um, v redu, morda bi si želeli enakosti zaradi, same, zaradi enakosti same, morda zaradi pravice do zaposlovanja, kakorkoli že enakosti treba eh, zagotoviti. Toda razložite mi, kako naj otro, invaliden otrok, ki ni mogel iti v šolo, ker ni mogel pridobiti zadostne poklicne usposobenosti, da bi lahko dobil eh, dobro službo, kako naj tak otrok, tak človek, nekoč pride do dobre zaposlitve. Torej, pri eh, enakosti gre za zagotavljanje storit, dostopa do storitev, ki so potrebne, da bi človek dobil recimo dobro zaposlovanje. Še en od ciljev um, sveta je bil uh, zagotoviti rast. Ljudi želite uh, rešiti revščine in jim zagotoviti zaposlitev. Če eh, uvrstite enakost uh, visoko na, na seznam prednostnih nalog, lahko rešite tudi to vprašanje naj podam eh, jasen primer, konkreten primer, eh, k čemur nas svet eh, veliko, veliko poziva. V Franciji, recimo, na področju visokega šolstva, recimo te otroke vključite v programe izobraževanja in kaj se zgodi? Um, ti otroci so vključeni v eh, visokošolsko izobraževanje, do katerega eh, niso, ne bi mogli priti sicer, ker izhajajo iz revnega okolja. Pa vendar po končanem programu dobijo dobro zaposlitev. V vsakem primeru moramo ustrajati pri tem, da je treba zagotoviti skladnost in sicer tudi skladnost s predhodno že obstoječo zakonodajo. Gre za vprašanje subsidijarnosti, recimo, ki ga svet toliko povdarja. Teda pojasnite mi potem, kako smo lahko leta 2000 eh, sprejeli zakonodajo o enakosti, eh, direktivo o enakosti, ki je bila potrjena, še nadgrajena z Lizbonsko pogodbo kar pojasnite mi potem to, če je problem vprašanje subsidijarnosti. Vprašanje stroškov eh, bo verjetno, bodo verjetno omenili moji kolegi v nadaljevanju te predstavitve. Teda, mislim pa, da je treba vseeno se osredotočiti na, na stroške eh, tega, da ne vlagamo v izobraževanje, v enakost če bi recimo vložili tisoč evrov v vsakega eh, dijaka, študenta, bi verjetno prihranili kar nekaj eh, na področju zaposlovanja, enakosti, diskriminacije in tako naprej. In še dve točki v zvezi s skladnostjo. Skladnost z demokratičnim procesom najprej. Števi, veliko um, Eh, nevladnih organizacij in različnih akterjev eh, ponavlja isto. Sodelujemo s eh, različnimi institucijami pri sprejetju te direktive in sprašujemo se, zakaj je tako težko razpravljati s predstavniki sveta in povedati, kakšne težave, kakšni pomisleki so prisotni na tem področju niti nočemo sodelovati pri pogajanjih, prisostovati pri pogajanjih v svetu, temveč zgolj poznati vaše pomisleke in vaše razloge za nasprotovanje tej direktivi. In še zadnja točka. Jasno razumemo v okviru civilne družbe, da je direktiva proti diskriminaciji um, nekaj, kar ne bo samo po sebi zagotovilo enakosti. Gre za neke minimalne standarde eh, tega, kaj je spremljivo in kaj ni spremljivo v družbi. In zakaj je to um, največ, kar lahko svet stori? To direktivo res potrebujemo, zato se res potrudite, se prizadevajte za, za uh, pogajanja. Eh, v pogajanjih ali pa povete, zakaj nasprotujete direktivi. Hvala, gospod Boson. In zdaj predajamo spet, eh, odpiramo spet razpravo, možnosti za vprašanja in odgovore. Najprej recimo ča, eh, pre, eh, poslanci, ki bi radi kaj dodali. Ste dvignili roko? Da, gospod Vodeček. Mislim, da smo slišali kar nekaj o stališčih. No, naj najprej torej slišimo od poslancev in eh, predajem besedo gospe Gudoček. Hvala lepa. Hvala za to, da ste podali tako odlično predstavitev o tem, zakaj ne smemo več čakati zaostanek na področju dela s to direktivo je že prevelik. Gospod Buso je omenil stroške. Všeč mi je, da govorimo o stroških neizvajanja, kajti o tem nikoli ne govorimo. Se opravičujem, da nisem bila prisotna v prvem delu predstavitve, zato ne vem, ali ste slučajno omenili, katere države tega ne počnejo. Vem, naprimer, da Nemčija tega ne izvaja. Prihajam sicer iz Avstrije, ampak kakorkoli že. Na evropskih igrah lezbik in gejev sem se srečala z gospodom Vestrevelem. Takrat m, mm, sem bila prisotna, vprašala sem ga, uh, Zakaj Nemčija ne sodeluje pri tem, čeprav je bilo to vključeno v koalicijsko pogodbo? Torej, zakaj Nemčija tega ne bo izvajala? Vprašala sem ga, zakaj tega ne počnete? Tudi vi ste čisto mm, odkrito gej in gej so skupina ljudi, proti katerim se diskriminira. Čisto odkrito vam je povedal, ne spuščajmo se sedaj v politiko. Ampak, kolikor razumem sama, V Nemčiji velja, da stroški izvajanja zakonodaje, naprimer zagotavljanja za dostopa za invalide, sicer obstajajo. Ampak moje vprašanje je naslednje. Vi ste omenili primer visokega izobraževanja. Zanima me, ali je že bila izvedena kakšna študija o tem, kakšni so stroški neizvajanja te zakonodaje. Morda bi to koristilo, tako rekoč ali pomagalo nekaterim državam članicam, ki se vedno pritožujejo, da to toliko stane. Povedali bi jim lahko, da so stroški neizvanja še višji. Govorili bi lahko o depresiji, o samomorih in o drugih posledicah nedostopa, naprimer izgubljen čas in tako naprej, če se proti tebi diskriminira. Hvala. Mrs. Guns. Thank you very much. Gospa Guns. Um, uh, uh, Hvala lepa. Strinjam se z vami. Ko pravite, da potrebujemo to direktivo, horizontalno direktivo za boj proti diskriminaciji. Zelo lepo je bilo slišati tudi povzetek o prenosu te zakonodaje v različnih državah članicah. V Evropi smo danes priča ne samo pomankanju izvajanja ampak včasih imam vtis, da se pomikamo celo nazaj na področju izvajanja. Tudi na področju zaposlovanja. Gospod Dimitrakopolos, zelo zanimivo je bilo slišati od vas, da tisti, proti katerim se diskriminira, se ne obračajo na oblasti, tudi v državah, kjer imajo možnosti za to. Mislim, da je to tesno povezano z ozračjem v družbi in z političnimi akterji, ki ne izkazujejo podpore za to direktivo za boj proti diskriminaciji. Zanima me, kako vi obravnavate to stanje v Evropi. dejali ste, da je politično ozračje za to direktivo zelo pomembno. Zanima me, kakšno je po vašem mnenju politično stanje v Evropi in kaj bi lahko storili za to, da bi stanje izboljšali. Hvala. Oh, Hvala lepa. Ne vidim nobene druge roke, zato bom besedo dal poročevalcu. Gospod Romeva, izvolite. Hvala, dve vprašanje jasno smo slišali določene, določene dokaze, čeprav jih je več, ampak jasno je bilo pokazano, da nas čaka še veliko dela in videli smo, da je realnost še slabša od tega, kar smo eh, domnevali to je bilo jasno pokazano. Po drugi strani pa smo slišali tudi možnosti eh, in potencijalne združljivosti z nacionalno zakonodajo. Zame je jasno, da je pravni vidik, ki se uporablja za to, da se nasprotuje temu, da bi to postala evropska ravna, protisloven s tem, da imajo določene države članice to že v svoji nacionalni zakonodaji. Vprašanje je torej, zakaj nekatere države članice ne želijo, da bi se to izvajalo na evropski ravni. To je moje prvo vprašanje. Zato me zanima, ali bi to nasprotovanje lahko, da bi to lahko jemali kot nasprotovanje konvenciji, pogodbam ali naprimer konvenciji o pravicah invalidov. Mislim, da imamo tukaj nekaj manevrskega prostora. Razmišljali bi lahko o tem, ali sprijetje te norme morda ne nasprotuje evropski zakonodaji kot taki. In še vprašanje stroškov, na kar je opozorila Ulrike. Mislim, da to. Eh, zanima ne le njo, ampak tudi druge. Namreč argument stroškov mora biti vključen v to direktivo eh, v zvezi z pravicami, ampak to bi morali izvajati ne glede na stroške. Že več let pa poslušamo ta argument, ampak mislim, da bi morali govoriti o vseh stroških. Zato se tukaj strinjam s kolegico Lunačekovo. Namreč, zato bi bilo dobro, če bi odbor Libe izvedel študijo na to temo. Če lahko rečem, smo nekoliko naveličeni tega argumenta o stroških. O stroških. Vedeti moramo, kakšni so stroški, ampak upoštevati moramo vse stroške. stroški neizvajanja so zelo visoki. Dobro, ampak če ne bomo govorili o stroških, v redu. Ampak, če bomo govorili le o stroških izvajanja delov direktive, naprimer razumna namestitev in tako naprej, mislim, da je to polovičarsko in ne bo koristilo cilja direktive. Kar zadeva stroške, torej, se strinjam s kolegico Lunaček, namreč kako bi lahko to preoblikovali, tako da bi dosegli pravi pristop k temu vprašanju. E, komisija ali želite morda kaj dodati k temu, kar smo slišali? Če nimate nobenega komentarja v zvezi s tem, kar smo slišali, v zvezi s statusom quo, v zvezi s blokado, uh, to pobudo in eh, postopanjem določenih držav članic. Želite kaj povedati? Dobro, izvolite. Dobro. Kratka eh, stvar v zvezi s tem, kar je povedala poslanka Lunaček. Stroški ne izvajanja. Pri tem bi se vrnil nazaj k dialogu med svetom in nevladnimi organizacijami moja kolegica Kluta Bezoci je direktorica Evropskega foruma za invalide. Kadarkoli govorimo o tem, ugotovimo, kako ločene so razprave v okviru sveta od razprav, ki jih imamo v civilni družbi. Na hodnikih včasih slišimo, da določene države članice menijo, da bi te. Uh, oziroma da države članice menijo, da bi določene zgradbe morali podreti v določenih občinah, če bi jih želeli prilagoditi, ampak ne govorimo o tem. Zato ne govorimo o tem, da mora civilna družba sedeti za mizo v svetu. Ne, to ni naša vloga. Ampak imamo določeno strokovno znanje, imamo dokumente, ki so lahko korisni, sodelujemo na javnih predstavitvah, kot je ta. Zato lahko las, las, jasno predstavimo svoj vidik glede izvajanja te direktive. Hvala. Hvala lepa. Gospa Šopa, izvolite. I, I like Dobro, tudi sama želim spregovoriti in obzoriti na dvoje. Nekaj je omenil gospod poročevalec, ali je to v nasprotju z drugimi normami. Strinjam se, da bi morali izvesti študije o tem, ampak jasno je, da to nasprotuje drugim normam. Naprimer, v zvezi s konvencijo o človekovih pravicah, v določenih členih je tukaj nasprotovanje tudi v zvezi s konvencijo Združenih narodov o invalidih. V 90-ih letih smo izvali kampanjo za rasno enakost in za zakonodajo na tem področju. Takrat smo to predstavili državam članicam in omenili smo spremembo glede bremena dokaza. Države članice so povedali, da je to nemogoče. Pozabile pa so, da so leta 1997 sprejele to direktivo in so vključile to načelno na področje zakonodaje o spolih. Takrat je bilo morda dovolj dobro to za ženske ali za moške, ampak to ni bilo dobro za raso. Sedaj pa imam občutek, da je to, kar je dovolj dobro za raso, ni dovolj dobro za, naprimer, invalide ali ljudi, proti katerim se diskriminira na podlagi veroizpovedi, starosti ali spolne usmerjenosti. Zato moramo države članice opomniti, da imajo določene obveznice, kar zadeva ratificiranje pogodb in ko to storijo, mora temu slediti ustrezno izvajanje. In še en problem, tukaj se vračam k temu, kar ste pravkar povedali, pomankljivo izvajanje. Včasih imamo občutek, da se zakonodaja pomika nazaj. Ne bi rekla, da se tukaj pomikamo nazaj, rekla bi, da je izvajanje zakonodaje težje. Res sem še povedala, da je zelo lepo, če imamo dobro zakonodajo, ampak če žrtve ne morejo izkoristiti te zakonodaje, potem je to brez pravega pomena. Zadevo je težko izvajati, ker je zakonodaja zapletena ampak tukaj se lahko vrnemo nazaj k stroškom. Vse skupaj je zahtevno, zato ker ni naložb. Ni naložb v to, da bi se sodnikom in pravnikom razložili, kakšne so posledice diskriminacije, kako obravnavati primere na področju diskriminacije. V določenih državah članicah diskriminacija sploh ni predmet mm, učnih uh, urnika v, na univerzi pri tem, ko se pripravljajo na to, da bi postali pravniki ali sodniki. Zato mislim, da moramo imeti naložbe, ki bi to spremljale. Zakon ni vse in to želim povedati. Potrebujemo tudi dopolnilne ukrepe. Vsega ni mogoče urediti z zakonodajo. Potrebujemo tudi politične ukrepe in druge ukrepe za to, da bi dosegli tisto, kar trenutno zakonodaja ne more doseči. Hvala lepa. Sedaj pa še gospod Dimitra Kopolos. Hvala lepa. Podariti želim, da mislim, da argumenta o stroških ne bi smeli vključiti v razpravo o temeljnih pravicah in temeljnih vrednotah Evropske unije. Ampak če opozorimo na ta argument, potem mislim, da obstaja že veliko dokazov na različnih področjih. Naprimer, v 80. in 90. letih prejšnjega stoletja so bile izvedene kalkulacije o institucionalizaciji ljudi z motnjami v duševnem razvoju ali drugimi duševnimi motnjami. Jasno se je pokazalo, da je strošek velikih institucij zelo velik. Dokaznega materijala na področju oprijemljivih stroškov eh, na področju diskriminacije je torej že veliko. Po drugi strani pa se pojavljajo tudi širša vprašanja, na katera ste opozorili vi, ampak teh vprašanj ni mogoče zbrati v obliki podatkov, ampak je treba o njih govoriti, naprimer, v Evropskem parlamentu ali na drugih forumih. Ko govorimo o invalidih ali o ljudeh, ki so istospolno usmerjeni, moramo vedeti, da včasih ne morejo priti do določenih položajev. Naprimer, Stephen Hawking morda ne bi mogel biti tam, kjer je, če bi diskriminirali proti njemu. Zato lahko razmislimo o posledicah te diskriminacije za celotno družbo. Hvala. Hvala, gospod Malinov, je dvignil roko. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospoda Dimitra Kopolusa želim vprašati, ali lahko pove kaj več o številki, ki jo je omenil. Govoril je o metodologiji. Dejali ste, da je najpogostejša oblika diskriminacije diskriminacija na podlagi starosti. To verjamem, ampak sprašujem, ali ni to morda nekoliko zavajajoče. Vsi se staramo in proti starejšim ljudem je preprosto diskriminirati. To je lahko zavajajoče. Naprimer, v moji državi je najpogostejša oblika na drugem področju, ne proti starejšim, ampak Če bi izvedli anketo, bodo sicer številke vedno pokazale diskriminacijo na podlagi starosti, ampak to je samo moje mnenje. To je po moje zavajojoč argument, če to uvrstimo na vrh naših prednostnih nalog. Zanima me tudi, ali se v vaših študijah pojavljajo kakšni vzorci glede najpogostejših oblik diskriminacije v vzhodnej Evropi ali nekdanji. Uh, komunistični Evropi ali kakšne so razlike med severom in jugom. To bi bilo zelo zanimivo, še posebej za države, ki nimajo dolge tradicije na tem področju. In še nekaj. Če si pogledamo direktive s takšnim področjem uporabe, vidimo, da obstajajo države, ki morajo znižati svoje norme In če to drži, potem je jasno, da je država lahko proti temu. Seveda pojavljajo se vprašanja, katere države so proti te zakonodaje, zato me zanima, katere države presegajo to zakonodajo, o kateri govorimo tukaj. Katere države so boljše pri tem? Hey, any further comment from our panel? Hvala lepa, ima ga komentar, morda kdo od naših govornikov, gospod Šepan, izvolite. Samo nekaj želim povedati. Mislim, da države nikoli ne smejo znižati stopne zaščite. Države, ki, imajo, ki zagotavljajo več zaščite, lahko to obdržijo. Mislim, da je to slab argument strani tistih držav, ki nasprotujejo sprejeti horizontalne direktive. Če pravijo, da imajo tako visoko stopnjo zaščite, da bi direktivo, eh, če bi jo sprejeli, da bi na podlagi tega morali torej zmanjšati stopnjo zaščite. Mislim, da to preprosto ne drži. No further comments? Dobro. Hmm, komentarje ni več, zato lahko nadaljujemo z tretjim delom. A, se opravičujem, seveda, seveda sem spraševal, če želi kdo še kaj povedati. Gospod Dimitrakopolos, izvolite. Hvala lepa. Samo da odgovorim na komentarje, ki smo jih slišali. Najprej želim govoriti o starosti ko govorimo o starosti, ne gre le za starejše, gre tudi za otroke in mlade. Drugič, starost sega preko sektorskih meja, naprimer manjšine, eh, še posebej eh, mladi in starejši iz manjšin imajo morda več težav kot drugi. Kar zadeva podatke, imamo dva niza podatkov. Eurobarometer, naprimer, sprašuje splošno prebivalstvom, javnost, o tem, kako pomembna se jim zdi diskriminacija na tem področju. Drugi tip podatkov pa vključuje odgovore različnih skupin glede na njihove izkušnje o diskriminaciji. Torej, Eurobarometer raziskuje, kakšen je splošen vtis javnosti o tem, proti komu se najpogosteje diskriminira naše službe pa ugotavljajo, da je starost pomemben dejavnik, ki sega preko različnih sektorjev in ni osredotočen samo na enega. Hvala. Dobro, če ste zadovoljni z odgovorom, bomo nadaljevali z tretjim delom. In sicer. Govorili bomo o premustitvi ovir za dosego dejanske enakosti v Evropski uniji in o nadaljnih ukrepih. Razpravljali bomo o čim bolj obsežni direktivi proti diskriminaciji, ki smo jo obravnavali na prejšnji seji, sedaj pa bomo govorili o ovirah, vključno stroški. In zato Vabim, da se mi na sedežu na predsedniškem modru pridruži gospod Tobias Müllensiefen, direktorat za enakost Evropska komisija. Gospod Tobias Müllensiefen, pozdravljeni. Tudi gospod Jozef De Vitte, predsednik mreže Evropskih neodvisnih agencij za boj proti diskriminaciji Equinet, Evropska mreža organov za enakost in predstavniki nevladnih organizacij, ki bodo govorili o različnih razlogih za diskriminacijo. Starost, to bo Evropska platforma Age, o tem bo govorila Anne-Sophie Perron, o invalidnosti bo govorila gospa Carlota Bezoci iz um, Evropskega foruma za invalide, spolna usmerjenost, tukaj bomo imeli organizacijo ILGA, gospod Greg Črnecki bo govoril, in vera ali prepričanje. Tukaj bo z nami organizacija Enar, govoril pa bo gospod Mihajl Privo iz Evropske mreže proti rasizmu. Predsej govornikov je torej na predsedniškem odru. Vsak bo imel na voljo 10 minut, kar pa zadeva predstavnike nevladnih organizacij, povem vam lahko, da boste imeli na voljo 30 minut za to, da podate svoje prispevke. Začel bo gospod Tobias Müllensiefen iz direktorata za enakost pri Evropski komisiji. Izvolite. Hvala lepa, hvala lepa, da ste me še enkrat povabili, da spregovorim. E, moj direktor je že spregovoril o političnem ozadju in osebini direktive. V teh desetih minutah vam bom poskušal podati pregled različnih vprašanj, o katerih govorimo na delovnih skupinah v svetu. Slišali smo tudi pozive po preglednosti in poskusil vam bom povedati, o čem govorimo v zadnjih treh letih in pol v svetu. Govoril bom tudi o problemih, ne bom govoril o političnih vidikih, ampak govoril bom o tehničnih vidikih, o katerih govorimo. Prav gotovo poznate osnovo strukturo tega predloga. Štiri osnove imamo, vera ali prepričanje, invalidnost, starost in spolno usmerjenost. To je v skladu z direktivo o enakosti na področju zaposlovanja in zagotavljam vam, da to še ni bilo postavljeno vprašaj v okviru delovne skupine. Še naprej bomo delali na tem predlogu, ki vključuje štiri temelje zaščite. Tudi kar zadeva vsebino, imamo dva dela po enem delu. V enem delu govorimo o delu nediskriminacije In drugi del govori o pravicah invalidov. Tukaj govorimo o dostopu in razumni prilagoditvi. Sedaj bom spregovoril o različnih vidikih, o katerih govorimo. Prvi in najpomembnejši vidik je področje uporabe te direktive. Kakor veste, to vključuje tri področja, torej dostop do blaga in storitev, vključno z namestitvijo in finančnimi storitvami. Drugi vdik je socialna zaščita, to vključuje tudi zdravstveno varstvo. Tretji pa je izobraževanje. Tukaj se pojavlja vprašanje. Določene države članice menijo, da socialno varnost in izobraževanje zagotavljajo izključno države članice in da bi to moralo biti izključeno in da se bi morala direktiva posvečati samo dostopu do blaga in storitev. Predlagane so različne rešitve, predvsem zato, da bi razjasnili vzpostavitev teh sistemov in da je jasno, da države članice same vzpostavljajo te sisteme, ampak ko govorimo o dostopu do teh storitev, da mora to biti. Um, zagotovljeno brez možnosti diskriminacije. Zaenkrat smo dosegli toliko napredka, ampak eh, čaka nas še veliko dela. In še eno vprašanje v zvezi s področjem uporabe je, do kolikšne mere naj bi bile pokrite dostop do blaga in storitev. Predlog je bil, da bi to veljalo le za posameznike, ki se ukvarjajo s komercialno dejavnostjo. Dokazano je bilo, da to ni relevantno merilo. Najpomembnejše merilo je, da se ne omešavamo v zasebno in družinsko življenje. Dva primera imamo, eh, kjer ta direktiva ne bi veljala. Namreč, prvič, če blago ali storitve niso na voljo javnosti, naprimer, če prodaš eh, avto svojemu prijatelju ali. Eh, dejanja v zasebni sferi. Torej, če se ne obrneš na trg. Po drugi strani pa, če mm, daš oglas v časopis ali na internet, potem je to v javni sferi in potem mora to biti vključeno. In še nekaj ni vključeno, namreč, če se transakcije izvajajo v kontekstu zasebnega ali družinskega življenja. Če torej najemaš sobo v lasnem stanovanju ali če v tvojem stanovanju živi študent, ki je na izmenjavi, naprimer. To potem spada v kontekst osebnega in družinskega življenja in ni vključeno v to direktivo. In še eno veliko vprašanje se je pojavilo, namreč vprašanje diskriminacije na podlagi starosti. Vsi vemo, da obstaja zelo veliko starostnih omejitev, naprimer uredbe in pravila o zdravstveni varstvi, socialne varnosti in izobraževanju. Vse skupaj je pogojeno starostjo, določenih koristi si deležen le, če si pod določeno starostjo in tako naprej. Zato države članice menijo, da bi lahko prišlo do veliko težav na področju socialne varnosti. Naprimer, če si pogledamo izkušnje z direktivo o zaposlovanju, vidimo, da je veliko sodne prakse prav z področja diskriminacije na podlagi starosti. To je direktiva, ki je podobna direktivi o zaposlovanju z izjemo starosti. Sedaj se bom malo spustil v pravni žargon, ampak razlike pri obravnavi na osnovi starosti je mogoče upravičiti z legitimnim ciljem, če so sredstva za doseganje tega cilja ustrezna. Gre torej za preizkus proporcionalnosti ali sorazmernosti. Vendar to pravilo ljudi ne, ljudem ne more preprečiti, da se obrnejo na sodišče. Zato države članice govorijo o tem, kako bi preprečili te izzive. Ena je pravni postopek v tem smislu, da bi zagotovili, da so zakoni upravičeni, zaradi tega bi bilo težko, da bi jih izpodbijali in drugič lahko izključimo mm, ta vidik, vidik starosti, torej iz zakonodaje na tem področju. To so torej možnosti, ki jih imamo na voljo. Tretje vprašanje so finančne storitve in še posebej zavarovanje. Razprava na tem področju je še posebej žgoča sedaj po tem, ko smo dobili primer testa Šago Še enkrat v besedilu se pojavlja izjema, namreč proporcionalne razlike na podlagi starosti bi bile dovoljene, če je starost določujoči faktor tveganja pri določanju police in če je to uh, v skladu s statističnimi podatki in tako naprej ampak pojavlja se pomislek med določenimi državami članicami, namreč da bi tudi to izjemo lahko izpodbijali, tako kot v primeru testa šar. Zato poskušamo se skupaj nekoliko okrepiti. To bi lahko pod vprašaj postavilo celoten model eh, zasebnega zavarovanja. Življenjsko zavarovanje mm, ne more, ne more obstajati, če ne upoštevamo starosti. Mislim, da je to jasno. Zato uh, Poteka razprava, kako bi to lahko zagotovili. Določene države članice so za to, da bi finančne storitve izključili iz področja uporabe. Mi kot komisija smo proti temu. Na srečo pa se je delo zaenkrat posvečalo temu, da bi besedilo okrepili in da bi zmanjšali morebitna nesoglasja. Zato eh, pričakujemo dober rezultat na tem področju. In četrtič, koncept diskriminacije. Kaj je diskriminacija? problematično oziroma neproblematično je uh, vprašanje neposredne in posredne diskriminacije. Države članice imajo izkušnje iz drugih direktiv, zato to ni sporno. Nekoliko bolj sporna je definicija nadlegovanja. Mm, nadlegovanje je v direktivi obravnavamo kot oblika diskriminacije, zato je mm, tukaj mogoče slišati kritike, da je vse skupaj zastavljeno nekoliko preširoko. Nadaljevanje se lahko eh, pojavi le, če se izvaja dlje časa. Torej, ne gre samo za enkratno dejanje, ampak dogovora o tem še ni. Kot komisija menimo, da bi tudi enkratno dejanje lahko bilo obravnavano kot nadaljevanje, če je dovolj resno. Ampak. Eh, S tem vprašanjem smo se ukvarjali že v okviru direktive za poslovanje, ampak takrat govorimo o daljšem časovnem obdobju, ne le, naprimer, če v trgovini nekaj kupimo. Še en koncept eh, diskriminacije je diskriminacija po asociaciji. To ni bilo v našem izvirnem predlogu, kajti takrat smo imeli eh, sodbo Kolmen, ki je uvedla to ta koncept diskriminacije po asociaciji, ampak predlog spremembe Evropskega parlamenta je bil, da bi to vključili in to je bilo sprejeto v besedilo. Vprašanje je, kako bomo to opredelili, kaj ti tudi to je mogoče zastaviti presej široko, zato poteka razprava tudi na to temo. In še petič. Svet razpravlja tudi o drugem delu predloga, namreč o pravicah invalidov. Dostop in razumna prilagoditev. Razlika eh, je jasna, dostopnost eh, govori o Um, anticipatornih ukrepih, treba je predvideti, kakšni so morebit, kakšne so morebitne ovire in jih odstraniti. Razumna prilagoditev pa govori o tem, kako bi pomagali invalidu, kako bi lahko zadeve prilagodili tako, da bo invalid lahko dobil storitve in blago, ki si jih želi. Države slanjence so izrazile pomisleke, da sta ta dva pogoja precej neopredeljena in široko zastavljena, zato se pojavlja vprašanje, kakšno je področje uporabe in kakšne vrste invalidnosti bodo vključene. Namreč v besedilu ni natančno zapisano, kaj je treba storiti za ljudi v invalidskih vozičkih, kaj je treba storiti za slepe in tako naprej. Po drugi strani pa imamo konvencijo Združenih narodov in močen argument, da bi bilo dobro, če bi na evropski ravni imeli skupen pristop k temu izvajanju konvencije Združenih narodov. Zato bi države članice morale prevzeti svoje obveznice, obvez, obveznosti, ki izhajajo iz konvencije Združenih narodov. Slišali smo že nekatere predloge o tem, da bi imeli bolj jasne definicije. Mislim, da smo tukaj postopali uspešno. Naprimer, daljši časovni okvir, še posebej, če moramo upoštevati življenski cikl zgradb. Zato, da tega ne bi bilo treba izvesti v dveh ali treh letih, kar je običajno treba, ko govorimo o izvajanju zakonodaje na tem področju. Tudi, kar zadeva nastanitev, kako bomo zagotovili dostopnost in razumno prilagoditev pri hišah, da zato, da bo vsako stanovanje na voljo, naprimer, in dostopno. In Govorili smo tudi o omejitvi obveznosti, govorimo torej o sorazmernem bremenu. To je koncept, ki smo ga v preteklosti že uporabili, ampak gre za oceno po posameznih primerih. Naprimer, kdaj bi obveznost bila nesorazmerno breme. Razprava o svetu na to temo je bila zelo korisna, upoštevati pa moramo še določene elemente, zato da se mm, mm, nesorazmerno breme ustrezno ocenimo. Vprašanje pa je, ali je to zagotavlja dovolj pravne gostovosti za države članice. Nekateri menijo, da ne, ampak po našem mnenju ni mogoče zagotoviti natančnih predpisov za vse posamezne možnosti v okviru te zakonodaje. To je tistih pet vprašanj. Seveda se pojavljajo tudi druga vprašanja in na srečo obstajajo tudi vprašanja, ki so relativno nekontroverzna, ker so podobno vprašanjem iz drugih direktiv, naprimer pravica o premiku bremena dokaza in eh, določbe o pozitivnih ukrepih, viktimizacija, sankcije in pristojnih organov. Dobro, to sem želel povedati v uvod, zato da bodo ljudje vedeli, o čem govorimo v delovni skupini v svetu. Hvala. Hvala, gospod. Miren Žifen in zdaj predajam besedo drugemu govorniku, gospodu Jozefu Deviteju, predsedniku mreže Evropskih neodvisnih agencij za boj proti diskriminaciji Equinet. Torej, gospod, imate deset minut časa, izvolite. Hvala, imam predstavitev PowerPoint. Imam eh, šest eh, slajdov na tej projekciji ali predstavitev dela ali jo vidite na zaslonih, potrebujemo malce pomoči. Samo trenutek, prosim. Poglejmo, ali diskriminiran bi se počutil, če zame predstavitev ne bi delala med tem, ko je eh, gospa Chopin lahko prikazala svojo. Hvala lepa, uspeve. Misija eh, mreže Equinet je eh, omogočiti organom za enakost, da dosegajo in izvajajo svoj potencijal na ravni držav članic, ter vzdržujo in razvijajo mrežo med eh, organi za enakost in platformo na evropski ravni. To je torej misija mreže Equinet da ga preprosto. Organe za enakost vsi poznate, ker v direktivah o rasni enakosti, o enakosti spolov um, velja, da, da morajo države članice obvezno uvesti eh, organe za enakost ki um, nudijo neodvisno pomoč žrtvam, pripravljajo neodvisne raziskave in poročila o diskriminaciji, oblikujejo priporočila ter izmenjujejo informacije z evropskimi organi. Poleg tega so organi za enakost prejeli tudi širše funkcije, naprimer na področju ozaveščanja in tako naprej. Kot sem povedal, je torej Equinet mreža, začela je, uh, prvič smo začeli o tem razmišljati leta 2003, leta 2007 je bilo organizirano prvo zasedanje. Eh, v mreži sodeluje 37, držav, 37 članic iz 30 evropskih držav. Seveda delamo na področju direktiv, eh, na področju enakosti spolov in rase, seveda pa se osredotočamo tudi na Eh, direktivo iz leta 2007, je, ki zadeva štiri razloge za diskriminacijo, o katerih govorimo tudi danes. Raznoliki so eh, organi za enakost v eh, državah, po različnih državah so različnih velikosti, imajo različen mandat, eh, imajo različno strukturo in različne izkušnje in ravno to je eh, podlaga za zelo plodno delo v naši mreži pa naj samo prikažem nekaj uh, številk glede uh, članic mreže Equinet. Um, organi za enakost eh, pokriva v 34 oziroma 34 organov za enakost v okviru mreže Equinet pokriva razlog, ki je rasni in etnični, rasni in etnični izvor. Tudi druge razloge pokriva veliko število članic mreže Equinet. Pa naj povem še nekaj o dodani vrednosti. Um, mreža Equinet zadeva, se ukvarja z hierarhijo, s problemom hierarhije razlogov in eh, večplastno diskriminacijo. Slišali smo že danes, da veliko držav članic že ima zakonodajo, ki zadeva področje veliko širše od področja zaposlovanja, zato tudi veliko organov za eh, enakost, recimo belgijski, odgovornih oziroma pristojnih za veliko širše področje, recimo tudi na področju veri izpovedi veliko nacionalne zakonodaje presega direktive EU in zadevajo razlog, um, blago in storitve po različnih razlogih za diskriminacije. Obstaja veliko dokazov o diskriminaciji na področju um, blaga in storitev po različnih razlogih. Kar škoda je, Pa vendar um, je treba reči, da nekatera zakonodaja v državah članicah eh, š, ni, ni bila sprejeta tako dolgo tega. Če recimo pogledate um, področje zaposlovanja in potem blago in storitve, je recimo Belgija leta 2007 uh, eh, sprejela neke zakonodaje na tem področju. V mreži Equinet smo že obravnavali osem primerov disk diskriminacije, recimo v letu, evropskem letu eh, eh, aktivnega staranja. Takrat smo se ukvarjali z eh, problemom diskriminacije na podlagi starosti. Eh, Naše izkušnje kažejo, da recimo na eh, področju zaposlovanja je povezano tudi z dostopom do storitev in blaga. Recimo v službo morate priti z eh, vlakom, z javnim prevozom um, ali s taksijem. Eh, videli smo, slišali smo za primere ko ljudje včasih imajo veliko težavo pri tem, da bi dobili taksi tu v Belgiji in to je popolnoma nespremljivo. Če torej želite zaslužiti plačo, potrebujete določene storitve in blago, da sploh lahko pridete na delo. In potem, če želite potrošiti svojo plačo, spet potrebujete dostop do blaga in storitev. Zelo čudno je, da nekdo, ki služi denar, ne more dobiti eh, stanovanja, eh, zato ker ga diskriminirajo. pričakovali bi, da človek lahko dobi kosilo, čeprav je homoseksualec, čeprav je star eh, preveč ali prema, več ali manj. V Belgiji recimo um, obstaja zakonodaja, ki ljudi ščiti um, na, pred diskriminacijo, recimo v restauracijah, na različnih podlagah. V nekaterih evropskih državah pa um, to ne drži. Zanima me, zakaj. Um, Se lahko dogaja, da je mogoče ljudem zavrniti, eh, da jih postrežejo v restauraciji samo zato, ker so določene rase organi za enakost so pogosto eh, zelo zadovoljni, da v, držav, da v Belgiji recimo eh, ni treba diskriminirati re, eh, ljudi na podlagi eh, nekaterih razlogov, na podlagi drugih pa recimo ne. Težko bi bilo recimo pojasniti, da da ljudje nimajo enakega dostopa do blaga in storitev. res smo že večkrat slišali vprašanje, kako bi lahko pojasnili to stanje in dejstvo je, da e, ta zaščita morda ni zaščitena v nekaterih direktivah in zato prihaja do takih primerov. Kar se tiče ovir, s katerimi se soočamo, mreža Equinet zagotavlja pomoč žrtvam tudi v eh, primeru dostopa do blaga in storitev. Ljudje se pogosto bojijo, kaj se bo zgodilo v zvezi s to direktivo. Velika večina žrtev diskriminacije um, si, že, si le želi rešitve. Želijo razumeti, in, praša, in število uh, sodnih uh, postopkov je uh, zelo majhno, ker se ljudje nočejo pravdati, temveč želijo rešitve. Seveda se lahko tudi pravdate, da dejstvo je, da ljudje niso nerazumni, želijo sile rešitev. potem je še eno vprašanje, kako eh, bi lahko razložili, zakaj je Evropska unija ratificirala konvencijo o pravicah invalidov na ravni OZN, po drugi strani pa Evropska unija ne more eh, sprejeti direktive na ravni EU. poglejmo še hierarhijo razlogov, pa tudi hierarhijo eh, zaščite. Ta hierarhija eh, oziroma diskriminacija eh, onemogoča eh, prosto gibanje. Recimo v neki drugi državi članici zune Belgije ne morete dobiti kosila eh, na podlagi svoje, zaradi svoje rasne eh, pripadnosti. In mislim, da to je uvira za gibanje oseb. In seveda v končni fazi je treba spregovoriti tudi o, stroški, o stroških, o stroških neizvajanja in po drugi strani o stroški direktive. Izvedenih je bilo veliko študij, ki kažejo, kakšni so stroški diskriminacije. Tega ne smemo pozabiti. Stroški diskriminacije obstajajo. Um, se gre za vprašanje dostopa do zaposlovanja in potem na podlagi tega eh, eh, tudi do blaga in storitev. Ljudje recimo v Belgiji niso mogli priti do, do delovnega mesta, niso mogli dobiti strehe nad glavo in zaradi tega potem niso imeli dostopa do blaga in storitev. Kot sem že povedal, so te stvari med seboj povezane. Hvala. Hvala. Hvala, gospod eh, Devet. Sedaj pa bodo spregovorili predstavniki nevladnih organizacij o različnih razlogih za diskriminacijo. Prva je Anne-Sophie Paron, ki prihaja iz Evropske platforme Age ali starost in bo govorila o starosti. Hvala. Nikar. Ne mislite, da je starost kot razlog za diskriminacijo bolj pomembna kot drugi razlogi Ne gre samo za to, da smo se v času polskega predsedovanja začeli aktivno lotevati te teme, sedaj se to nadaljuje v času danskega predsedovanja. E, zakaj se osredotočamo na diskriminacijo na podlagi starosti? Ne zato, ker je to bolj pomembna diskriminacija v hierarhični razvrstitvi, ne, ampak zato, ker je to nov koncept za mnoge države članice. V preteklosti o tem ni bilo govora. Začelo se je z direktivo o eh, prepovedi diskriminacije na podlagi starosti. In imamo dokaze, da ta diskriminacija obstaja. Kot je nekdo prej že rekel, obstaja pravzaprav eh, ta diskriminacija na podlagi starosti eh, na vseh področjih, dostop do blaga storitev, izobraževanje, pomoč in tako naprej. Starostne meje ne pravimo, da je treba odpraviti. Vemo, da so pač naše družbe organizirane okoli različnih projektov, ki so značilni za različno starost v človekovem življenju. Ampak iz povratnih informacij, ki jih dobivamo od članov in na podlagi dela, ki smo ga upravili mi, pa tudi drugi strokovnjaki, ugotavljamo naslednje. Obstajajo nekateri primeri, kjer se zlorablja starost kot eden od razlogov, da nekdo nima dostopa. Zakaj je ta direktiva, o kateri je tukaj teče eh, beseda, nujna? Vemo, da se Evropa sooča z hitrim staranjem prebivalstva. Poleg tega pa vemo še naslednje. Hitreje, ko se staramo, manj smo prilagodljivi v družbi staranju. In to je problem starostne meje še vedno obstajajo, pa niso več smiselne. Morda so imele nek pomen in so bile smiselne v preteklosti, danes pa temu ni več tako. Zato menimo, da je potrebna zakonodaja. Uporabili smo primere nekaterih držav članic, ki so naredile korak dlje od tistega, kar je bilo v zvezi z promi direktivo treba eh, prenesti v nacionalno zakonodajo. In začeli smo drugače gledati na starost kot v preteklosti. Zato uh, ankete Eurobarometra kažejo klasične odzive. Nekatere sprašujejo, kaj je uh, težava, ovira, s katero se uh, v glavnem sooča v življenju. Veliko ljudi pravi starostna diskriminacija. Nekaj primerov. Na področju zaposlitve najprej. Starostna diskriminacija je problem za starejše delavce oziroma delavke, pa tudi za mlade, kajti brezpos, stopnja brezposelnosti v teh dveh skupinah je najvišja in to že takoj kaže, da gre za problem. To velja tudi za nekatere življenja izven zaposlovanja in zaposlitve. V predlagani direktivi je poseben člen, ki govori o dostopu do finančnih eh, produktov. To je pomembno, kajti naša družba je takšna, da moramo imeti dostop do finančnih produktov, da funkcioniramo tudi naprimer pri zaposlovanju, da lahko dobimo obresti na svojo eh, glavnico, da lahko potujemo. Tukaj gre za dve različni kategoriji finančnih proizvodov, ki predstavlja ta probleme. Zavarovalniški proizvodi, ki recimo omejujo starost, ko gre za zavarovanje na potovanjih, tukaj je Eh, omejitev več kot očitna. Kako se to kaže? Starejši ljudje tudi ko potujejo, potrebujejo več zdravstvenih storitev, kakor mlajši ljudje. Ampak mi menimo, da to ni eh, razumen argument, eh, ki bi ga uporabljali v Evropski uniji. Zakaj? Ker pri nas obstaja koordinacija, usklenost, Eh, zdravstvene nege v zdravstvenih sistemih. Če evropski državljan potuje v tujino, je eh, zaščiten tako kot doma. Ta izgovor torej ne velja in to je očitni primer zlorabe starostne meje, ki ga je treba preprečiti. Še zlasti, če hočemo pospešiti, da mladi in starejši oziroma ljudje ne glede na starost imajo enako pravico do prostega gibanja v Evropski uniji kot vsi ostali in temu danes ni tako. Nekateri morda dvomite o tem, da to obstaja. Mm, imamo primere, recimo v Španiji se ne morete zavarovati za primer potovanja, če ste stari 65 let, v Združenem kraljestvu je starostna meja 70 let. Včasih so eh, zavarovalniški eh, eh, eh, stroški bistveno večji in v Združenem kraljestvu, če nimate te, tega zavarovanja, potem boste imeli celo vrsto težav. Zlasti pa, če ste 60 in več let stari. Me zanima, kako parlamentarci, ženske in moški, ki potujete sem v Brusel, bi gledali na to, če bi se to uveljavljalo tudi za vas. Ampak po vsej Evropski uniji nam ljudje dajo vedeti, da se enostavno ne morejo zavarovati za nekatera potovanja, če so presegli določeno starostno mejo. Potem imamo še drugo kategorijo zavarnovalniških in bančnih produktov. Z aktuarskega stališča je to smiselno. Če ste stari, eh, ne vem, 98 let starosti in hočete se zavarovati, ne vem, za primer eh, smrti, potem bo to dražje, kakor če ste stari 25 let. Potem, ko gre za dopolnilna zavarovanja, tukaj so tudi primeri diskriminacije. Vemo, da starejši potrebujejo več zdravstvenih storitev, kakor mlajši, ampak problem tukaj je, niso zavarovalnice same, temveč eh, je to država, njena politika. Vse več eh, evropskih držav se sedaj eh, poslužuje dopolnilnega zavarovanja za zagotavljanje zdravstvenih storitev svojim državljanom. To pomeni, da so ti dodatni stroški visoki. Recimo v Franciji je dopolnilno zavarovanje za zdravstvene storitve tako drago, da si ga ljudje eh, ne morejo več privoščiti takrat, ko ga res potrebujejo. Sprašujemo se, a je to družba, kakršno želimo? To je tisto, kar moramo politikom postaviti kot vprašanje. Ni zavarovalniški sektor tisti, ki ga je treba kriviti. Niso oni tisti, ki morajo vsa tveganja pokriti. Tako ali tako zavarovalnice niso pripravljene sprejeti cele vrste tveganj, ampak politika jim mora eh, pomagati tukaj. In na koncu vprašanje stroškov. To je povezano z razumnimi prilagoditvami in z načinom organiziranosti sodobne družbe. Moramo zagotoviti, da bomo lahko podpirali aktivno staranje, omogočili delavcem, da so še naprej zaposleni dlje, namesto da bi ustvarjali invalide na delovnem mestu in na ta način ljudem onemogočali dostop do storitev. Sveda je to povezano s stroški za družbo. Tukaj naj omenim primer nekaterih držav, ki so uh, začele investirati v uh, podporno okolje. Recimo Švedska, Danska. Če imate najvišjo stopnjo starejših zaposlenih, najvišjo stopnjo zaposlenosti žensk, zakaj? Zato, ker jim ni treba zapustiti trga dela, če postanejo matere in tam imajo tudi najvišjo stopnjo zaposlenosti mladih. Torej, ok, podpora iz okolja je tista, ki se zelo hitro ob, um, torej, izkaže kot koristna. In to so možnosti, ki jih je treba izkoriščiti. Tehnični vidiki, razumne prilagoditve, zagotavljanje bolj še podpore iz okolja za vse nas je pomembno. In za vse nas pravim, ne glede na to, ali ste mladi starši ali starejši državljani. Le na ta način bomo odstranili mnoge ovire, ki jih postavljajo države članice v zvezi s to direktivo, ki jo potrebujemo. Z gospodarskega stališča, finančnega stališča je treba gledati na okolje, ki zagotavlja podporo. Kajti države članice v Evropski uniji so se znašle v finančnih državah in morajo postaviti prioritete. Ampak tisti, ki so investirali v to področje, se jim je to izplačalo. Recimo na švedskem je v zadnjih desetih letih eh, veliko upadlo, uh, upadla potreba za nego otrok in nego starejših doma. Ne zato, da ne bi potrebovali te nege, ampak zato, ker je okolje tisto, ki lahko bolje podpira ljudi, ki sami ne morejo uh, funkcionirati tako, kot je trebno. potrebno. Hvala. Hvala. Sedaj pa nekaj o invalidnosti. Gospa Karlota Bezoci iz eh, foruma EDF, European Disability Forum, bo naslednja govornica. Hvala. Torej, naš Evropski forum za uh, invalidnost je krovna organizacija nacionalnih in evropskih uh, zvez. Uh, ki združuje celo vrsto različnih organizacij za družino in tako naprej po Evropski uniji. EDF obstaja od leta 1996 in nediskriminacija je vedno bila v srčiki naše dejavnosti, vse od začetka našega dela. Najprej prva kampanja, v kateri smo sodelovali, je bila kampanja boja proti diskriminaciji zaradi invalidnosti in borili smo se, da bi ustrezni člen vključili v Amsterdamsko pogodbo. To nam je uspelo in eh, to na podlagi trdega boja. Takrat mnogi niso razmišljali o tem, da bi povezali invalidnost in diskriminacijo. Invalidnost je in takrat bilo in je v veliki meri ostalo vprašanje socialnega varstva. Zakonodaja v tistem eh, obdobju je bila precej uh, ohlapna. Mi smo torej se vključili v uh, kampanje za zakonodajo in tudi ostale nevladne organizacije, ki so tukaj, so se vključile v te eh, kampanje. Nekateri zaradi eh, brezposobnosti kot eh, vzrok diskriminacije in nekateri drugi zaradi drugih razlogov. Direktiva iz leta 2000 je potem bila rezultat teh naših naporov. Vključili pa smo se tudi v kampanjo One Million for Disability, en milijon za invalidnost, kar pomeni, da smo zbrali več kot en milijon podpisov evropskih državljanov za sprejem te zakonodaje. Ko je bila ta zakonodaja dokončno sprejeta, smo bili zadovoljni s pričo njenega področja uporabe, ki je bilo dovolj široko. Ta zakonodaja pa je bila tudi dobra podlaga za to, da naredimo še dodatni napredek. Ampak istočasno smo bili tudi razočarani, zato ker tam ni bilo vključenih nekaterih zadev, o katerih je danes že bilo govora. Naprimer, če obstajajo problemi v zvezi z finančnimi in zarovalniškimi proizvodi, eh, to ni ustrezno bilo urejeno, Imamo sicer direktivo o enakosti spolov, vendar tam ni ničesar uh, bilo dorečeno o tem. Potem imamo direktivo o enakosti pri zaposlovanju, nekaj zmede je bilo v zvezi z dostopom do izobraževanja. Sploh se nam je zdelo, da izobraževanje v takšni direktivi ne bi smeli niti omenjati pa tudi kar zadeva dostopnost za invalide in razumne prilagoditve. Tukaj je bilo dosti nerazumevanja. Zato smo veseli podpore Evropskega parlamenta, če želimo stvari izboljšati na mnogih eh, področjih, zlasti, ko gre za predloge komisije. No, nekaj razprave je bilo tudi v svetu, ampak vse skupaj se na ravni sveta šele začenja. imeti zakonodajo te vrste je za nas še vedno sen, čeprav se nam zdi to nujno narediti. Diskriminacija ljudi z omejitvami, invalidnimi osebami na mnogih področjih je še večji problem zato, ker so invalidi dosti krat nevidni in segregirani v naših družbah. Omenili ste konvencijo Združenih narodov o pravicah invalidov, Ta konvencija je res eh, politično gonilo napredka. Ta namreč zavezuje države podpisnice, da začnejo izvajati celo vrsto določb, zlasti pa je med na, splošnimi načeli konvencije omenjala uh, enako, enakost in uh, nediskriminacija. V tej konvenciji je nediskriminacija povezana z zagotavljanjem razumne prilagoditve, kar že imamo v direktivi o enakosti pri zaposlovanju. Sveda bi smiselno in smotrno bilo imeti na evropski ravni zakonodajo te vrste. Zakaj? Nekatere države članice sicer že imajo zakonodajo na tem področju, večina pa nima celovite zakonodaje te vrste njihove zakonodaje se nanašajo samo na nekatere vidike. Zaradi tega pomankanja celovitosti niso vsi ljudje, ki so diskriminirani ne, na, ne glede na razlog diskriminacije, vključeni v konkretne ukrepe v praksi. Kljub Odločni politični zavezi, ki jo je sprejela Evropska unija kot sopodpisnica konvencije Združenih narodov, No, mimo grede rečeno, samo 20 od 27 držav članic je ratificiralo to konvencijo in morda ravno zaradi tega še vedno poteka tako žovčna razprava o tem, tej direktivi, o kateri danes govorimo, zlasti v zvezi se stroški, ki bi bili povezani z invalidnimi osebami. Zanimivo je danes slišati, da obstajajo države, kot je naprimer Nemčija, ki verjetno nima ne vem kako velikih finančnih težav, pa vendarle še okleva v zvezi z tem eh, predlogom direktive. Dovolite, da se dotaknem nekaterih preomenjenih vprašanj. Namreč, kakšni so stroški neizvanja zakonodaje? Primer, če imamo segregacijo, Govorimo lahko o institucijah eh, za invalidne osebe, posebnih eh, šolah, potem o invalidnih osebah, ki niso zaposlene. In vse to, če se štejete, ustvarja še več stroškov, kakor bi bili stroški povezani z izvrševanjem, izvajanjem zakonodaje. Primer, ki ga je omenil gospod David, to je zakonodaja Belgije, ki ureja eh, nediskriminacijo, ko gre za dostop do blaga in storitev. To velja v Belgiji tudi za celo vrsto drugih eh, področji, recimo izobraževanje, dostop do zaposlenosti. Dosti krat trdijo, da podjetja, ki so v težavah, gredo v stečaj zaradi tega, ker so bila prisiljena v postopek razumne prilagoditve. Ampak vrsta delavcev je sprožila sodne postopke v zvezi s tem in mislim, da eh, niso eh, ta podjetja propadla zaradi takšnih eh, ukrepov. Verjetno obstajajo drugi razlogi. Še nekaj, o čemer teče razprava v svetu. In to je tudi področje, ki ga je treba nekoliko razjasniti zagotavljanje dostopnosti z predvidevanjem na eni strani in potem imamo eh, razumljivo prilagoditev. Tukaj stvari niso ločene med seboj. V parlamentu mislim, da je tukaj več jasnosti. V svetu pa vlada zmeda, ko gre za zagotavljanje eh, upoštevanja potreb posameznikov in uh, sorazmerno breme, ki je povezano s tem in po drugi strani uh, neke vrste pričakovana uh, dostopnost do storitev blaga in tako naprej, ki jo je treba tudi prilagoditi s časoma. Mislim, da gre tukaj predvsem za pomankanje politične volje kot za karkoli drugega. Naj se vrnem na tisto, kar je rekla predstavnica socialne platforme. Na tehnični ravni se ta razprava še nadaljuje, ampak mislim, da je to razpravo treba vključiti več strokovnjakov, zlasti pa znanje nevladnih organizacij. Zazemamo se za bolj Eh, odprto razpravo z delovnimi skupinami sveta v nekaterih področjih, slasti, ko gre za konkretna področja, recimo finančne storitve, zavarovalniške storitve, izobraževanje, dostopnost in o drugih delih direktive, da ne bi več prevladovali neki miti o nekaterih vprašanjih, o katerih še vedno teče razprava v svetu. To bi bil eden od praktičnih predlogov za nadaljne delo, pa tudi takšne javne predstavitve, pa druge pobude Evropskega parlamenta v prihodnje bi bile dobrodošle, če hočemo deblokirati razpravo o tem predlogu direktive. In na koncu naj še nekaj povem o vprašanju stroškov in pomankanju politične volje. Če si ogledamo napore recimo nekaterih držav v razvoju eh, za izvajanje konvencije Združenih narodov po eni strani in pomankanje politične volje na drugi strani v Evropski uniji, mislim, da nas mora biti sram. To je sramotno tudi zato, ker po eni strani Evropska unija kritizira druge države, eh, čež da ne spoštujejo eh, človekovih pravic, eh, čež da mm, se ne borijo dovolj proti diskriminaciji, sama pa ne izkoristi vseh možnosti, ki jih ima na voljo. Hvala. Še drugo stališče, eh, stališče spolne usmerjenosti. Gospod Greg Črnecki bo spregovoril o tem. Hvala, sem Greg Črnecki. Prihajam iz organizacije ILGA. To je mednarodna organizacija lesbik, gejev, biseksualcev in transvestitov. Hvala, da ste me povabili in če ste uspeli razumeti to, kar sem pravkar redo vam rekel, vam čestitam. Sam bom morda govoril o tej temi z nekoliko drugačnega pogleda, kakor drugi predstavniki NVO-jev, nevladnih organizacij. Morda se bom drugače lotil te negativne plati, eh, blokade razprave o tem predlogu direktive. Zanimivo je to, kar smo slišali pravkar. Zanimivo je, da je Nemčija trn v peti vsem nam, ki si prizadevamo a, eh, za sprejetje te direktive. Slišali smo o invalidnosti kot enem vidiku diskriminacije. A, eh, če se človek pogovarja s gospodom Westervelem, bi res pričakoval, da bo on Eh, na nek način imel občutek za to diskriminacijo in da se bo zauzemal za to direktivo. No, upam, da bo to naredil vsaj v internih posvetovanjih v Nemčiji. Ampak to kaže na dejstvo, da moramo združiti sile v zvezi z diskriminacijo. Kajti ljudje, ki so žrtve diskriminacije, resnično razmišljamo, razumemo eden drugega in mislim, da moramo ustvariti neka vrsta skupno fronto. Ne smemo biti uh, med seboj razdeljeni. Če si ogledamo zakonodajo Evropske unije, ki uh, ščiti ljudi pred diskriminacijo. Razen na področju zaposlovanja obstaja še cela vrsta držav članic, ki ne ščitijo uh, pripadnikov LGBT skupine. In tukaj je veliko primerov. Cipr, Estonija, Portugalska. In kaj to pomeni? To pomeni, da so pripadniki naše skupnosti uh, ranljivi, da mm, so izpostavljeni pritisku zdravnikov, ko gre za uh, zdravstvene storitve, ko gremo v restauracije, smo eh, neustrezno obravnavani, ko poskušamo najeti stanovanje pri socialnem varstvu, pokojninskem varstvu in tako naprej. Sam imam tukaj dvojno vlogo. Sem tudi predsednik nacionalne kampanje za boj proti homofobiji in imam praktične izkušnje, ko sem delal z žrtvami diskriminacije in ugotavljal kako je na terenu, na licu mesta videti to pomankanje zaščite. Na polskem organi dosti krat uporabljajo argumente, ki jih poznate, namreč, da uradni organi uh, nimajo uradnih prijav, da jim sicer prihajajo uh, žrtve diskriminacije uh, pripovedovati o teh zadevah, če recimo nekdo, neka mlada lesbika, nek gej eh, na polskem je žrtov diskriminacije, večinoma so se ti ljudje že na nek način navadili na to. Žal. Imajo neke vrste strategijo preživetja in s tem se pač eh, soočijo. O dveh primerjih eh, vam lahko tukaj poročam. Veronika, neka mlajša ženska, ki se ni ne vem kako dobro počutila v, v svoji vasi v družini, šla je v Varšavo na študij, starši so osilili, da naj študira, plačali so ji najeto stanovanje v Varšavi in tako naprej. Potem je vzpostavila partnerski odnos z neko mlado žensko, vedela je, kaj se ji bo zgodilo. Na koncu ni mogla več eh, skrivati svoje spolne usmerjenosti, povedala je to m, mm, uh, eh, staršem, ki so rekli, ja dobro, živi kakor hočeš, ampak stanovanja ti ne bomo več plačevali. Torej, kaj je morala ta 19-letnica najprej narediti? Iskati novo stanovanje, študentka je, nima veliko denarja, išče torej stanovanje, ki bi ga najela. In to, kar se pogosto zgodi, se zgodi tudi njej. Tisti, ki oddaja stanovanje, slej kot prej ugotovi, da deklica, ki je z njo, ni njena prijateljica ali sestrična, temveč njena partnerica. Seveda zaradi svojega dostojanstva ta Veronika to pove potencijalnemu eh, gospodarju in takrat eh, seveda se celotna skodba konča. Ne more najeti tega stanovanja. Eh, gre k um, uradnim organom in pove o tem, ampak kaj, ko je že sedaj postala žrtev s strani družine, družina je ne podpira, nima finančnih sredstev, da bi je sprožila uh, postopek na uh, sodišču. Mi kot organizacija smo ji tukaj lahko malce pomagali, ampak slej kot prej mora najti neko stanovanje. Njeni starši je tudi ne bi podpirali, v, če bi uložila uradno prijavo. Skratka, to je en tak primer, ki ga najdemo v arhivih diskriminacije. Naslednja skupina, ki so žrtve eh, diskriminacije, so mladi pripadniki skupine LGBT. Opisal vam bom eh, enega od učencev oziroma dijakov. Ta, eh, to je žalostni primer. Kuba je 17 let star, svetlih las, šola se za kuharja in učitelji na tej šoli so jim dali za domačo nalogo pripravo proračuna neke normalne družine. Oče, mati in dva otroka. Ampak on je seveda pripravil proračun, gospodinski proračun za dve mamici in dve hčerki. In učitelj ali profesor rekel, ne, ne, tega, eh, te naloge ne bom ocenjeval, eh, to je nespremljivo. In uh, potem je šel pred razred in rekel uh, drugim uh, dijakom v razredu, a ta vaš kuba se pa dela pametnjakoviča, uh, izmislil si je dve mamici, dveh čerki kot normalno družino. In kuba je šel k ravnatelju šole. Ravnatelj je rekel, ampak saj te nihče ne nadleguje. Nikoga tukaj nihče ni pretepal, nikomu niso ponu, potisnili glave v straniščno školko, ta ravnatelj verjetno gleda ameriške filme. In rekel je, ne morem te ti pomagati, samo debelejšo kožo moraš razviti, drugače ti pa šola ne more priskočiti na pomoč pri tem. Zastopnik uh, dijaških pravic oziroma ne vem, nekdo, ki je eh, v šoli eh, zadolžen za varstvo pravic dijakov. Nanj se je obrnil ta kuba in ta mu je rekel samo, nikar ne razglašaj na velik zvon, da si gej. Torej, Veronika in Kuba sta prišla k naši organizaciji, se udeležvala sestankov in tako naprej, ampak to sta dva mladostnika, ki se morata soočati s takšno diskriminacijo. Poljska je bila dolgo časa, bi rekel, najbolj homofobna država. Do pred nekaj leti sem se udeleževal na takšnih javnih predstavitev tukaj v Bruslju in na evropski sceni so vedno govorili o Španiji in o Poljski. Španiji, ki je zelo katoliško usmerjena in je proti uh, Eh, istospolnim partnerstvom in potem Poljska. Sam sem vedno znova razlagal našo situacijo, se zauzemal za spremembo tega in mi na Poljskem smo se sedaj povezali z podobnimi organizacijami, ki se zauzemajo za enakost na Poljskem. Eh, teh je dosti organizacij za boj proti diskriminaciji zaradi starosti in tako naprej prej nismo imeli oziroma nimamo horizontalne direktive Evropske unije, zato si prizadevamo doma, da bo neka zakonodaja sprejeta. In na polskem so se od leta 2005-2006 eh, stvari kar precej premaknile, spremenile. In voila, leta 2011 smo sprejeli ne zakon, ampak eh, recimo temu odlok, o prenašanju nekaterih določb iz evropske zakonodaje v zvezi z enakostjo in nediskriminacijo. To pomeni, da nismo vsega naredili. Gre za deset strani tega akta, če hočete, kjer gre za izvrševanje nekaterih evropskih določb. Danes dopolne sem to pregledal in s flomastrom občrtal vse tiste dele, kjer gre za uh, varstvo LGBT-jev. Ni mi treba novega flomastra kupiti, kajti spolna usmerjenost je omenjena samo na enem mestu, ko gre za nezakonito zaposlovanje. To pa seveda ni nič. Absolutno nič kar zadeva spolno usmerjenost in zaščito pred diskriminacijo, tukaj nismo daleč prišli. Države članice, ki nimajo zakonodaj urejene te, te eh, vrste ukrepe, mislim, da škodijo samim sebi. Organizacije nevladne doma seveda lobirajo za spremembo nacionalne zakonodaje, pa tudi zakonodaje na ravni EU ampak to se ne bo zgodilo, preden ne bomo imeli zavezujoče direktive iz Evropske unije. Torej, upamo, da bo komisija resnično državam članicam dala vedeti, da je to direktiva, ki jo je nujno sprejeti. Tehnično podporo bi morali zagotoviti delovnim skupinam sveta tudi pri nekaterih socialnih zadevah, ko gre za stroške diskriminacije, bi te treba bilo na nek način izračunati. To se, se je dogajalo pri sprejemu direktive o zaposlovanju. Vendar mislim, da eh, človekove pravice ne smejo biti finančna razprava. Bolje bi bilo pa vseeno uporabiti vse argumente državam članicam bi priporočal, da se preden grejo na sestanek delovnih skupin, posvetujejo s svojimi nevladnimi organizacijami in da z njimi sodelujejo pri pripravi besedila direktive, ki je trenutno uh, nekoliko razvodenelo tudi na področju zaposlovanja. Države članice, ki so pripravljene podpreti ta predlog eh, direktive, bi morda morale biti bolj aktivne bolj odločne pri zauzemanju za to direktivo. Pa tudi evropske poslanke in poslanci bi morali vedno znova zastavljati vprašanja komisiji in se zauzemati za sprejem tega predloga direktive. Kot sem rekel prej, Poljska je dolgo časa bila črna pika, črn madež na evropski sceni, kar zadeva uh, skupino LGBT. Uh, stvari so se malce spremenile, sedaj sem večji optimist in upam, da nam boste vsi tukaj prisotni obljubili, da se boste v naslednjih letih zauzemali za to, da se tudi na evropski ravni kaj spremeni. Let's. Hvala. In zdaj zaključimo eh, ta krok eh, še z eh, besedami. Make it complete. Make it complete. Zdaj torej predajamo besedo še četrtemu govorniku, predstavniku Mihaj, gospodu Mihajlu Privotu iz Evropske mreže proti rasizmu. Hvala, gospod predsednik. Z veseljem vam danes predstavljam Evropsko mrežo proti rasizmu v katero je združenih več kot 700 eh, organizacij v EU in širše, eh, ki se ukvarjajo z eh, diskriminacijo na podlagi rase in etnične pripadnosti, pa tudi veroizpovedi. Ti dve razsežnosti, ti dve podlagi eh, se torej pogosto prikrivata, kot smo danes že slišali. Eh, kolegica Izabel Šopa je danes dopoledne že povedala, da uh, smo uh, se za, za enakost borili v številnih, um, v številnih organizacijah in tudi iz tega se je rodila um, mreža Enar. Začeli smo v 90-ih letih prejšnjega stoletja. Um, takrat je bilo, so bile stvari še zelo v povojih, smo pa danes prišli do tega ravno na podlagi dela, ki se je začelo že v 90-ih letih prejšnjega stoletja, tudi na področju homoseksualnosti in vere izpovedi. Danes smo že veliko slišali o tehničnih vidikih eh, pogajanj eh, oziroma tehničnih vidikih, ki ovirajo ta pogajanja o novi direktivi rad bi izkoristil ta čas, ki ga imam danes in predstavil vprašanje z političnega vidika, z vidika aktivista. Radi bi slišali argumente, zakaj, zakaj je ta direktiva tako ovirana. Že 15 let če govorimo o letu 1997, eh, no, če izhajamo iz leta 1997, recimo, um, govorimo o različnih eh, problemih, recimo v šolah, v organizacijah, um, z vidika spolne usmerjenosti, spola, vere in danes se ukvarjamo predvsem z vprašanjem invalidnosti. Tudi predsednik komisije, eh, gospod Barozo, uh, je že govoril o tej eh, blokadi, s katero smo se soočili in potem sprejeli direktivo, ki zadeva samo invalidnost. Danes tega ne moremo več sprejeti. Slišimo veliko o tem eh, v okviru sveta, eh, o, o dostopu invalidov eh, do, eh, do različnih storitev. In težko verjamemo, da se to sploh dogaja. Poleg tega se zavedamo, kako težko je eh, invalidom, ki so izključeni iz družbe, eh, iz kulture, iz gospodarstva, iz politike. In zato upamo, da bodo da bodo na nek način uh, lahko zagotovili enakost tudi drugim, pa tudi drugim ljudem, ki se soočajo z neenakostjo. Zdi se torej, da smo sprijeli um, eh, nek čuden pristop, uh, da bi popravili krivice, ki se dogajajo. Mislimo, da ta pristop ni pravi. Uh, enakost, kot smo danes že slišali, zadeva vse nas, mlade, eh, zdrave, pa tudi stare potem. Morda ste danes še zdravi, jutri morda ne boste več, eh, spremenite lahko spol, lahko spremenite spolno eh, usmerjenost, danes ste lahko bogati, jutri boste revni, spremenite lahko tudi barvo kože. Torej potrebujemo aktiven pristop k tistim, eh, da bi zaščitili tiste, ki so najranljivejši, se upravičujem. Moramo eh, investirati oziroma soočamo se z pomankanjem naložb v številne eh, vidike socialne varnosti in tudi s tem se moramo spopasti. Če pogledate BDP leto dva, za leto 2010, lahko vidite, da se je v Nemčiji povečal za 10 odstotkov. Torej, o kakšni krizi govorimo? Kakšna kriza neki? Težava je torej v neenaki porazdeli, porazdelitvi bogatstva in rasti v družbi. In tisti, ki nasprotujejo direktivi, in ki še vedno govorijo o subsidijarnosti in drugih problemih, vedo, o čem govorijo. Če je govora o nekaj deset milijardah, eh, je to en vidik. To, da izziv je soočiti se z eh, družbo, v kateri je enak, neenakost eh, vkopana v vse ravni, vse plasti družbe. Zagotovili smo najboljše pravne strokovnjake v Evropi, pa to niti ni, pa pravzaprav to ni problematično. Um, pri zagotavljanju dostopa za invalide recimo moramo vedeti, da jim s tem omogočimo, da prispevajo k pametni rasti v Evropi. Te naložbe so torej ravno toliko vredne eh, kot katerekoli druge naložbe, recimo naložbe v obnovljive vire energije. Toliko so vredne kot stotine milijard dolarjev, ki jih dajemo eh, podjetjem v različnih oblikah torej uh, praktično vsem delodajalcem dan danes. Vsi ti delodajalci, vsa podjetja danes prejmejo ogromne subvencije od javnih oblasti, medtem ko za invalide ne najdemo denarja. Pa vendar obstajajo rešitve. Ni problema, rešitve lahko najdemo pa vendar vedno pridemo do vprašanja politične volje. Torej, vprašati se moramo, ali želimo vključujočo Evropo, v kateri lahko vsak eh, uživa svoje pravice. In potem je to vprašanje povezano tudi z vprašanjem skladnosti, o katerem smo danes že slišali nekaj. Vse razprave, ki jih poslušamo že eh, zadnjih pet let o tej direktivi, eh, ne prinašajo nič. treba je zagotoviti eh, ukrepe za zaščito in eh, ugotoviti in, eh, in se zavedati, da je neenakost pravzaprav slaba za gospodarstvo, da škodi, da prinaša stroške. Torej, želim, da eh, napredujemo na tem področju. Eh, eh, zaskrben sem zaradi eh, tega zastoja, zaradi te blokade. Treba je doseči napredek v državah članicah, v komisiji, tudi v tem Evropskem parlamentu. Eh, čeprav je Evropski parlament eh, prevzel zelo pozitivno vlogo na tem področju, nekateri še vedno tudi znotraj parlamenta imajo pomisleke. In zato apeliram na vse vas, ki ste danes tu v tem prostoru. ni, ni nekih nijans, ni, eh, morate se izreči za ali proti. In mislim, da naši politični predstavniki, ne glede na to, iz katere institucije prihajajo, morajo izbrati, ali eh, se zauzemajo za enakost za vse ali za neenakost. Pa vendar, eh, v vsakem primeru pa morajo biti jasni, morajo to iskreno povedati. Hvala. Hvala, gospod Privo. In eh, hvala tudi vsem ostalim govornikom. Seja se je s tem, eh, ta del predstavitev se je s tem zaključil. Mislim, da imamo zdaj še nekaj minut za vprašanje in odgovore. Ali je kdo dvignil roko, bi kdo rad zastavil kako vprašanje? Gospod Kojs, izvolite, beseda je vaša. Hvala, imam vprašanje za gospoda Deviteja. Mislim, da so ga pred nekaj tedni omenjali v eh, novicah eh, in, prit, in eh, omenili so pritožbo zopar njegovo organizacijo Equinet. Ta pritožba je zadevala veliko veleblagovnico in delavca, ki Eh, delovko, ki je eh, nekega dne prišla tja z naglavno ruto. Um, kupci so se zaradi tega pritožili in nazadnje so jo odpustili zaradi tega. mislim, da ni šlo za vprašanje eh, diskriminacije na podlagi veroizpovedi, temveč je šlo samo za neke enotne standarde znotraj eh, veleblagovnice, vse taki so bili razlogi. Gospod Devite je vložil pritožbo in zahteva tudi pravno mnenje eh, od eh, pravne službe. Eh, o tem, ali naj bi eh, stopili pred, naj bi sodišče zaprosili, da se izreče v tej zadevi. Torej vprašanje je, ali ima zaposlena pravico, ali lahko pričakujejo, da svoje simbole, verske simbole eh, lahko razkazujejo v javnosti ali lahko se, se izpovedujejo v svoji veri eh, spričo, oziroma pred drugimi kupci, pred svojimi sodelavci. Zdi se, da ima gospod Devite jasno stališče glede tega. Eh, njegova organizacija je javna, plačujejo, eh, eh, sponzorirajo davkoplačevalci. in mislim, da eh, z jasnim stališčem eh, bi zares eh, lahko naslovili vprašanje diskriminacije. S tem tudi ne bi posegli v pristojnosti zakonodajalcev, recimo, in se odločili, da sami prispevamo k zakonodaji, k oblikovanju zakonodaje slišali smo, kakšne vrste, kakšne razloge bi lahko države članice imele, da e, nasprotujejo sprejetju direktive na ravni EU. In sprašujem se, ali e, razmere, o kakršnih sem govoril, ne prispevajo k tej, še dodatno k tej e, blokadi. Mnogi so zelo nejasni, nočejo sprejeti jasnih stališč glede stanja na tem področju. In mislim, da tudi uh, uh, pristop, v skladu s katerim uh, se je uh, neka delovka v omenjeni vele blagovnici zoprstavila diskriminaciji, uh, lahko nekaj velja. Um, odločila se je, da se bo soočila s kupci in nadela na glavno ruto. In mislim, da je to spremljivo. Um, po drugi strani pa je tudi sprejemljivo, mogoče razumeti delodajalca, ki je dejal, da um, ne sprejema takega političnega razkazovanja nekih osebnih stališč. Gospa Gönc, mislim, da želite še vi nekaj povedati. Hvala. Imam vprašanje za dansko predsedstvo. zamudila sem začetek te predstavitve, bi pa rada slišala, kaj želijo povedati o možnostih za napredek. In ker mislim, da sem edina predstavnica stranke SND tule, tudi jaz sem iz iste stranke, se upravičujem, gospod predsednik hvale za podporo. Skratka, zanima me, kakšne so priložnosti. In rada bi slišala eh, odgovor danskega predsedstva. Hvala. In gospod Romero, da imam dve vprašanji. Eno je za organe za enakost, oziroma za Equinet. ali ste e, eh, se soočili s kakšnimi proračunskimi ovirami in potem še nek eh, vprašanje in predlog hkrati za dansko predsedstvo. Če se vsi strinjamo, da je treba doseči napredek hitreje, e, temeljiteje, ali mislite, da je e, dovolj, da se sestajamo enkrat ali dvakrat na vsake pol leta? če želimo res tako uh, goreče si želimo napredovati, mislim, da bi bilo pametno, da se sestajamo pogosteje, uh, bolj specifično obravnavamo vprašanja, kot so um, številne organizacije povedale, ki so danes prisotne, da je pomembno tudi slišati mnenja strokovnjakov. In temeljito uh, preučiti stališče. Hvala. Hvala mislim, da ni nihče več dvignil roke, zato je morda čas, da besedo predamo govornikom, ki bodo odgovorili na, na ta vprašanje, ne pri gospodu Deviteju, potem danskemu predsedstvu, mislim, da je tudi za svet bilo podano vprašanje, e, torej gospod Devite. Hvala. Na vprašanje bom odgovoril v nemščini, v nizo, nizozemščini se upravičujem, glede na to, da je bilo tudi vprašanje zastavljeno v nizozemščini. Eh, govorili ste o mojem stališču eh, v vlogi predsednika Equineta, pa mislim, da danes ni pravi čas, da razpravljamo o eh, izrazito belgijski zadevi. Drugič, govorili ste o razmerju med delodajalcem in delavko, med tem, ko je današnja razprava tekla o blago in storitvah. No, pa vendar samo nekaj vidikov naj eh, komentiram, ki ste jih izpostavili. Če želite spremeniti zakonodajo, potem ne razumem, zakaj bi, kako bi lahko to storili z predložitvijo um, zadeve sodišču. Ne vem, kako bi, bilo, kako bi to samo po sebi pomenilo spremembo zakonodaje. Če obstaja zakonodaja, potem jo je treba izvajati in uporabljati in v demokratični družbi lahko to najbolje zagotavlja sodnik. In zdaj še nekaj o naglavni ruti. V vaša stranka se veliko ukvarja z vprašanjem eh, svobode izražanja. Ljudje so eh, pogosto zelo jasni, ko izražajo svoje politične prepričanja in svojo veroizpoved. In mislim, da tudi svobodo veroizpovedi je treba zagotavljati doma, hkrati pa je tudi ne gre omejevati zunaj eh, štirih s tem lastnega doma istina o temeljnih pravicah, o svobodi eh, verespovedi, eh, ne govori na ta način, tudi konvencija o človekovih pravicah ne predvideva take eh, definicije svobode verespovedi. Vprašanje, problem ni bila nagalna ruta kako to, da ne govorimo o podjetjih eh, na nizozemskem, eh, ki so, eh, ki, ki so neutralna, medtem ko v Belgiji recimo no, nočejo biti neutralna. Obstajajo tudi številna podjetja v Belgiji, ki nimajo nobene težave s tem, da ljudje nosijo na glavne rute. Torej ne razumem, kaj želite zdaj povedati in kam ciljate. Parlament nam je dal mandat, da preverjamo take primere in mislim, da izvajamo to svojo odgovornost po najboljših močeh. In samo še na hitro, da odgovorim. Veliko organov za enakost um, je bilo soočenih z rezih v proračunih in to v, zaradi ekonomske krize. Upamo, da se bo to stanje spremenilo, ker um, mislimo, da um, omejevanje enakosti ni rešitev za gospodarsko krizo. Eh, ve, skoraj 15, vsaj 15 odstotkov uh, več uh, bi lahko zaslužili v uh, BDP-ju, če bi izvajali ukrepe za zagotavljanje enakosti. Enakost koristi tudi gospodarstvu, zaposlovanju, blago in storitvam in tako naprej. Hvala. Želite um, odgovoriti? Tudi še predtem, ali želi svet še kaj povedati, torej dansko predsedstvo? Uh,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 Če gledam napredek, ki je bil storjen v zadnjih eh, štirih letih, potem moram reči, da smo verjetno še daleč od dogovora. Eh, države članice še imajo pomisleke, sedaj se ukvarjamo le z enim od njih. Poročevalec je tudi vprašal, ali je dovolj, da se sestavljamo samo dvakrat vsakega pol leta. Uh, In uh, strinjam se, da absolutno to ni dovolj. Morajo bi se sestajati več. To, da eno od ključnih vprašanj in problemov v zvezi s tem predlogom je poleg pravnih in proračunskih posledic in uh, poleg tega, da, se, da mu nekatere države članice nasprotujejo, mislim, da obstaja še en problem ta tema danes ni več visoko na, eh, na političnem dnevnem redu v številnih državah članicah. In zdi se, da bo tako ostalo še nekaj časa, čeprav ne trdim, da bo tako ostalo za zmerom in da se stvari ne bodo spremenile. Ko smo začenjali predsed, eh, predsedovanje sveta, smo se morali odločiti, um, eh, s katerimi temami se bomo bolj ukvarjali in s katerimi manj in mislimo, da je ta tema trenutno niže na prednostnem redu držav članic. Ta predlog je zaenkrat zelo velik podvig in da bi lahko eh, dosegli napredek, potrebujemo podporo držav članic. Seveda ne želim povedati, da države članice te podpore ne zagotavljajo, vendar zdi se, da smo zdaj nekako eh, prišli v neko obdobje zatišja in nihče ne ve, v katero smer bomo dejansko šli. Zato mislim, da lahko rečeme, da upam, da bomo eh, dosegli nekaj napredka na področju diskriminacije na podlagi starosti v končni fazi, pa še vedno mislim, da nas čaka še kar veliko dela. Hvala, gospod Privo. Ali želite eh, dodati še kaj? Ja, Žusto. To ni odgovor, temveč vprašanje. Zelo odločno ste omenili eh, primer tega eh, zapo, eh, zapos, te zaposlene. Popolnoma se strinjam z gospodom Devitom, ampak eh, me pa zanima še nekaj lahko o tem eh, govoriva tudi zunaj, ampak je to zelo zanimivo, zanimivo vprašanje za nas, gre za vprašanje strukturne diskriminacije. Katere merile uspešnosti bi morali po vašem mnenju upoštevati na tem področju, če imate kakšne kozanike, ki jih lahko predlagate na, eh, v zvezi z diskriminacijo na tem področju, potem se zahvaljujem. Hvala. Hvala, gospod Krejs. Hvala, gospod predsedujoči. Um, nimam odgovorov na, na vprašanje glede tega, zakaj obstajajo razlike med nizozemsko in Belgijo. Ampak mislim pa, da um, ste zelo dobro um, izpostavili vprašanje svobode izražanja in uh, svobode vere izpovedi. To je pomembno vprašanje tudi za mojo politično stranko. In seveda bi sodišče lahko eh, pretresalo delo na tem področju številnih strank in različnih organov. To, da ne govorimo o tem zdaj le. Zdaj govorimo o tem, ali lahko delodajalec eh, eh, pričakuje od zaposlenega, da v službenem času eh, ne izraža svojih političnih stališč, da ne izpostavlja nekih vprašanj, ki niso povezane z njegovim delom. Naprimer, če pridem v stik s strankami ali kupci, ali jih lahko eh, eh, poskušam eh, vključiti, privabiti v svojo politično stranko ali jim predstaviti politično gibanje, v katerem sodelujem. To so stvari, ki ne sodijo na delovno mesto. Tam ne gre zasledovati nekih političnih ciljev. In mislim, da podjetje lahko sprejme tako stališče, da zaščiti pravice strank, kupcev eh, in prepreči, da bi prihajalo do nekih eh, kontroverznih vprašanj eh, z vidika političnih vidikov, verespovedi in tako naprej. Mislim, da v nekaterih situacijah raznolikost lahko prinese probleme in zato mislim, da delodajalec lahko mirne duše eh, sprejme ukrepe, da prepreči take situacije. In samo še na hitro naj dodam, eh, dobro veste, da so sodniki pristojni za to, da podajo mnenje, vendar bo to vplivalo na področje uporabe zakonodaje to področje uporabe lahko sodniki razširijo eh, se, eh, samo na podlagi svoje um, odločitve, svojega mnenja, ki ga podajo in ki zadeva posebno eh, določeno vrsto zakonodaje, to storijo neposredno in to dejansko tudi počnejo s sodno prakso, postavijo precedens in potem nadaljne sodbe, odločitve, lahko mo potem morajo upoštevati ta stališča eh, sodnikov, ko zakonodajo interpretirajo v prihodnje. In zato obstaja tveganje, da nam bodo v prihodnje vladali sodniki. In mislim, da gremo v tej smeri, ko govorimo recimo o sodišču v Strasburu, eh, nekatere države članice imajo možnost uh, omejene imigracijske politike in sodišče se s tem z, ukvarja. Sveda veste, da je to Evropski parlament in vsaka parlamentarka ali parlamentarec ima pravico izražati svoje mnenje. Ni treba nasprotovati nikomu, ni treba začeti razprave o mnenju, ki ga je nek poslanec ali poslanka izrazil. Če pa hočete kot gost, gospod Devič, kaj reči, pa vam bom dal besedo. Ampak prosim vas, da se ne spuščate sedaj v razpravo, ki ni bila na dnevnem redu tega našega srečanja. Hvala, predsednik. Rekl bi najprej, da je to belgijsko vprašanje in sam sem tukaj nastopal kot eh, predsednik Ekvineta in s gospodom Klejsem bi se raje pogovarjal, kje druge, ne v tej dvorani. Ampak morda bi, mu, bi mi on lahko kasneje dal možnost, da mu odgovorim na nekatera vprašanja. Ampak, če govorimo o a, storitvah, kaj pomeni biti neutralen v neki restauraciji ali v javnem prevozu, vas sprašujem. Kaj pomeni tam biti neutralen in kaj pomeni obravnavati ljudi na neutralen način v takšnih storitvenih sektorjih? Kaj to pomeni? To mislim, da je vprašanje, ki si ga moramo zastaviti če sem lastnik restauracije ali ker hočem biti neutralen, sedaj moram zavrniti homoseksualne uh, goste. Ne, mislim, da to ne bi šlo tako. Dobro, hvala za vašo izjavo. Hvala, gospod Devite. Hvala tudi za to, da ste odločno predstavili svoje stališče kot eh, predsednik Ekvineta. Hvala vsem govornikom, vsem ostalim, ampak preden naredim sklepe oziroma preden dam gospodu Romevi Iruedi besedo za sklepe, naj povem naslednje. Mail smo dobili od gospoda Olivea Dešiteja, ki je bil povabljen, da bi se udeležil današnje predstavitve, žal ni mogel priti ampak povdarja naslednje. Njegova PowerPoint predstavitev, za katero smo menili, da jo bo imel tukaj v trajanju 15 minut, je na voljo na spletni strani odbora Libe oziroma odbora za državljanske soboščine, pravosodje in notranje zadeve. In želel bi vam v njegovem imenu vse, vse informirati, da je treba harmonizirati zakonodaj na področju boja proti diskriminaciji. To bi ustvarilo celo vrsto prednosti, recimo harmonizacija na podlagi horizontalne direktive, ki jo predlaga komisija, ki bi nalagala državam dolžnosti, da odstranijo posredne in neposredne oblike demokratizacije. To bi bilo v skladu z mednarodnimi pogodbami, konvencijami, Evropsko listino o človekovih pravicah, sodno prakso Evropskega sodišča in to bi olajšalo izvrševanje pravice do prostega gibanja, dostopa do uh, dela, dostopa do blaga in storitev, vključno z prevoznimi storitvami, izobraževanjem in tako naprej. In če bi Evropski parlament oziroma Agencija za temeljne pravice, žel, pravice želela prispevati tej razpravi, potem pravi gospod Olivier Dešute, bi najbolje to bilo, če bi pravčili povezavo med pravico do prostega gibanja in zakonodajno področje zaščite pred eh, diskriminacijo in da bi pravčili tudi povezavo med dostopom do blaga, storitev in tako naprej. Vse, kar je omenjeno v členu 3 In direktiva o rasni enakosti se mu zdi nujna za zagotavljanje enakosti, ko gre za izkoriščene priložnosti. Žal mu je, da ni mogel se udeležiti naše predstavitve, vendar je na voljo vsem članicam in članom Libe odbora s pomočjo drugih eh, sredstev. Dobro, sedaj pa prejdemo na sklepe poročevalca gospeda, gospoda Romeve Iruede. Hvala, kratek bom predsednik. Kajti mislim, da je vse bilo že povedano, kar mora biti rečeno. Na nek način bom poskušal narediti povzetek te razprave. Najprej bi se seveda želel zahvaliti vsem govornikom oziroma govornicam, To, kar smo danes slišali, je nekaj, kar je bilo treba povedati na glas. To je prvi sklep, ki bi ga morda lahko naredil. Klavni razlog za to predstavitev je, so dokazi, ki jih imamo v vsakodnevnem življenju. Ti dokazi kažejo, da je neobstoj te direktive nekaj, kar povzroča težave mnogim našim državljankam in državljanom v vsakodnevnem življenju. Jasni dokazi so, ki kažejo, da je to nujno potrebno. To je bilo prvo. Drugo. Koristno je bilo, da smo lahko potrdili dejstvo, da tukaj ne gre za pravni problem, ki bi oviral sprejetje te direktive. Ne, ravno obratno pravna nujnost je, ki govori v prid takšne direktive na evropski ravni. Morda bi celo lahko rekli drugače. Pomankanje te direktive je v nasprotju z temelji evropskih pogodb. Zlasti, ko gre recimo za pravico do prostega gibanja, pa tudi celo vrsto drugih pravic. Obstaja torej dokazi za to, da je to potrebno. In končno, problem, ki je politične narave. Kaj tu lahko naredimo? Lahko bi kot parlament in kot družba skupaj z nevladnimi organizacijami se osredotočili ravno na te konkretne vlade, ki eh, uporabljajo nespremljive argumente pri nasprotovanju te direktivi. Omenili smo nekaj teh držav, Nemčijo, stališča stroškov, lahko tudi eh, probleme Litve in Češke omenimo, ko gre za vprašanje upravičenosti. No, ampak To lahko pustimo ob strani, kajti državljani teh držav morajo spoznati, da razlog za to, da ne morejo imeti enakih pravic kot eh, drugi v Evropski uniji, je moč najti pri nasprotovanju njihovih vlad tej direktivi. To se mi zdi, da je sporočilo, ki bi ga morali zlasti nasloviti na Nemčijo in druge države, ki blokirajo se skupaj. Preglednost, transparentnost je torej tukaj nujna. In svetu bi na koncu rekel tole. Vem, da je težko zagnati to razpravo, da je politično gledano situacija težka. Ampak tist, gospod David pravi, manj enakosti ni prava rešitev za finančno krizo in to je tudi naše stališče. Torej, svetu bi rekel, da naj pospeši delo na tem dosjeju, naj organizira sestanek delovne skupine več kot dvakrat v šestih mesecih, to je nujno. In na teh sestankih bi morali sodelovati tudi ljudje, ki lahko pomagajo pri razreševanju tehničnih vprašanj. Če bi to naredili tako, potem bi lahko v enem letu ob politični voli sprejeli to direktivo. Ker zadeva Evropski parlament, naše stališče je jasno, Večina govornikov je tudi pokazalo, da so zainteresirani, da naredimo korak naprej, sedaj pa se mora premakniti tudi sve. Hvala, da ste prišli na to javno predstavitev. Thank you, Mr. Romeva. Thank you. Hvala, gospod Romeva Rueda. Hvala vsem govornikom za zelo relevantne in utemeljene besede. Hvala, da ste prišli k nam. Hvala tudi poslankam in poslancem in delo bo naš odbor nadaljeval ob 15. uri danes popovdne, tukaj v isti dvorani. In glasovali bomo danes popovdne. Prosim, da prinesete glasovalne kartone s seboj. Hvala in nasvidenje.